Dear colleagues, I think that it is time. Drage kolegice in kolegi, mislim, da je čas, da začnemo. Nekaj minut že tako ali tako zamujamo. Začenjamo kar s prvo točko na dnevnem redu, sprejetje dnevnega reda. Če ni nobenih pripom, potem lahko dnevni red sprejmemo brez sprememb. Druga točka sporočila predsednika te tip dostop do dokumentov na zadnjem CCC sestanku je predsednik odbora INTE, gospod Lange, najavil nekaj sprememb glede razširjenega dostopa do te tip dokumentov za vse člane parlamenta. Tri vrste dokumentov imamo limited, EU restricted in consolidated text. To so tri oznake dokumentov sekretarjatom bo poslal elektronsko pismo, v katerem bo pojasnil, za katere dokumente gre. Kar zadeva časovnico. 27. januarja imamo izredno sejo. Seja bo potekala ob treh popovdne. Čaka nas izmenjava mnen s podpredsednikom Ševčovičem. Pogovorili se bomo o tem, kaj je komisija predstavila v okviru podnebnega in energetskega okvira. Ob koncu februarja bodo predstavljeni prvi elementi. Rezervni datum 29. januar je ostal in sicer za morebitno sejo 29. popovdne. Glede tolmačenja danes imate tolmačenje na voljo v 21 jezikih, je pa kot običajno ta seja danes tudi prenašana po spletu. Če do konca seje ne bo nobenih pripomp na zapisnike, bomo sprejeli tudi zapisnike s sej, ki jih najdete pod točko 3 na dnevnem redu. Točka 4. junija 2014 naj bi se pogovarjali o iluku, o spremembi direktive o kakovosti goriva in direktive o energiji iz obnovljivih virov. O tem smo se pogovarjali že junija 2014. Svet je tudi sprejel svoje stališče. Mi smo na plenarnem zasedanju 15. januarja potrdili stališče parlamenta, še časovnica. O osnutku priporočil se bomo pogovarjali danes pod točko 7 na dnevnem redu. Rok za uložitev predlogov spremembo 27. januar do 12. Glasovali bomo v odboru 24. februarja, takrat bomo glasovali o morebitnem mandatu, plenarno zasedanje. 2. aprila naj bi to obravnavali na plenarnem zasedanju. Sedaj pa pozdravljam ministra za okolje in regionalni razvoj Kasparsa Gerharca iz Latvijskega predsedstva. Kot je v navadi ob začetku predsedovanja, povabimo ministra za okolje, ministra za zdravje in včasih tudi ministra za kmetijstvo. To so ministri, ki sodijo v portfel našega odbora. Vsi ti ministri nam tudi predstavijo program predsedstva za šestmesečno obdobje. Veliko veselje mi je, da vam lahko predam besedo. Podali boste predstavitev, potem pa bomo odprli razpravo, da bodo tudi člani odbora lahko zastavili kakšno vprašanje, na katera boste potem kasneje odgovorili. Izvolite. Hvala lepa. Gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Dovolite mi, da se najprej zahvalim za možnost, da sem danes tukaj, zato da vam predstavim prednostne naloge latvijskega predsedstva. Na področju okolja je vaš odbor najpomembnejši odbor v Evropskem parlamentu. Kot je že povedal naš eh, premijer v Strasburu, predsedovanje Svetu Evropske unije ni samo velika čas, ampak tudi velika odgovornost. Naše predsedstvo bo si zelo prizadevalo za to, da bi izpolnilo svoje zaveze in odgovornosti. Tesno bomo sodelovali z Evropskim parlamentom, samo na ta način bomo naše odgovore na izzive, s katerimi se danes sooča Evropska unija. Prednostne naloge latvijskega predsedstva so povezane z katalogom prednostnih nalog iz eh, trojke predsedstev. Predhodnima predsedstvoma se zahvaljujem za njihovo pripravljalno delo. Pripravili so dobro izhodišče za delo latvijskega predsedstva. Latvijsko predsedstvo se želi osredotočiti na podnebno politiko, na izboljšanje kakovosti zraka in uh, kot tretje na m, mm, boljše vrčevanje za viri želimo doseči trajnostno rast, ki bo dobro gospodarila z našimi naravnimi viri in ki bo spodbujala zeleno gospodarstvo. Najprej nekaj besed o podnebni politiki. Ena izmed najpomembnejših nalog latvijskega predsedstva bo izboljšanje sistema za trgovanje z emisijami CO2 to eh, dober korak eh, k temu bi bil, če bi spostavili rezervo za stabilnost trga. To bi pozdravili vsi udeleženi, kajti to bi pomenilo več stabilnosti za schemo ETS. O tem že razpravljamo tudi v svetu, vem, da tudi parlament razpravlja o tem in že imamo predlog za vzpostavitev rezerve za stabilnost trga in upamo na dobro sodelovanje obeh sozakonodajalcev in našega predsedstva. Dobro bi bilo, če bi lahko pogovore z Evropskim parlamentom začeli že na začetku spomladi. Na področju okolja in podnebnih sprememb je pomembna tudi direktiva o iloku oziroma direktiva o spremembi namembnosti zemlišč. Eh, tukaj si želimo predloga direktive, ki bi ustvaril nekaj več jasnosti glede politike Evropske unije do biogorjev. Želimo najti način za trajnostno pridobivanje biogorju. Latvijsko predsedstvo si bo prizadevalo za dogovor med eh, obema so zakonodajalcema. Potem naslednja prednostna naloga je tudi čist zrak. Svet eh, želi državljanom zajamčiti čistejši zrak onesnaženost zraka je še vedno eden izmed največjih povzročiteljev bolezni in prezgodnih smrti v Evropi. Zato si je latvijsko predsedstvo zastavilo, da bo nadaljevalo s programom za čistejši zrak v Evropski uniji. K temu nas zavezuje tudi sedmi okoljski akcijski program. prizadevati se moramo za takšno kakovost zraka, ki ne bo imela negativnih posledic ali tvegan za državljanje ali za okolje. Zahvaljujoč delu italijanskega predsedstva eh, se je svet že dogovoril o osnovi direktive o motorjih na izgorevanje srednjega razreda. To je dobro izhodišče za pogovor z parlamentom. Na ta način bomo lahko hitro sprejeli ta dokument, ampak ob tem potrebujemo tudi podporo parlamenta. Dobro bi bilo, če bi tukaj dosegli dogovor še v času oziroma še pred iztekom našega predsedovanja Sveta Evropske unije. Na ta način bi lahko dali novo spodbudo za boj proti emisijam toplogrednih plinov. Želimo si še naprej eh, prizadevati na področju do zastavljanja zgornjih mej pri izpustih toplogrednega plina, k temu nas zavi, zavezuje mednarodno pravo, pa tudi načrti Evropske komisije. Tukaj pričakujemo k malu nov predlog Evropske komisije, ki bo tesno povezan z mednarodno podnebno politiko. In pa še vprašanje. Učinkovite uporabe virov. Tudi to je sestavni del podnebno-okoljske politike. Gospodarski razvoj mora biti trajnosten, to poudarjamo že nekaj desetletij. Zavedati se moramo, da imamo samo en planet, eh, čeprav živimo tako, kot da bi imeli več takšnih planetov. Gospodarska rast mora upoštevati tudi omejitve naravnih virov. Latijsko predsedstvo si bo zato prizadevalo za trajnostno in zeleno rast. Potrebujemo konkurenčno Evropo, ampak to ni možno, ne da bi pri tem upoštevali okoljsko razsežnost. Marca bo latvijsko predsedstvo v odboru za okolje organiziralo razpravo o evropskem semestru in o stanju izvajanja agenda za leto 2020. Vse skupaj bomo povezali z razpravo o eni izmed glavnih prioritet latvijskega predsedstva in sicer govorim o digitalni Evropi. Informacijsko-komunikacijske tehnologije so danes zelo pomembne, zelo obsežne in tudi te moramo izkoristiti za kar najbolj učinkovito mm, upravljanje z naravnimi viri. Okoljski svet oktobra je izrazil jasno podporo učinkovitemu upravljanju z naravnimi viri in še naprej si moramo prizadevati za izvajanje sedmega, akcijsk, sedmega okoljskega akcijskega programa. Na ta način bomo lahko spodbudili prociklično gospodarstvo, lahko bomo napredovali tudi pri svežnju upravljanja z odpadki. Tukaj je komisija umaknila zakonodajni predlog, kar niso vsi pozdravili. Torej na, dec na decembrskem uh, svetu okoljskih ministrov tega niso vsi pozdravili. Ampak tudi tukaj bo treba nadaljevati z delom, zato bo latvijsko predsedstvo si še naprej prizadevalo za nov predlog na tem področju. Naslednja tema je varovanje biotske raznovrstnosti. Prva polovica letošnjega leta je namenjena razpravam na politični in strokovni ravni. na ta način bi lahko napredovali pri pripravi evropske strategije za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Temu bomo posvetili tudi posebno konferenco aprila, kjer se bomo ukvarjali z vprašanjem eh, zaščite biotske raznovrstnosti v posameznih državah članicah. Eh, torej tukaj gre tudi za to, da moramo naše zaveze izvajati tudi na ravni držav članic. Del tega aprilskega zasedanja, te aprilske konference bomo posvetili tudi vprašanju, kako se biotska raznovrstnost povezuje z energetsko-političnimi vprašanji. Oboje je enako pomembno. Energija in biotska raznovrstnost. Tukaj so naši cilji enako pomembni in na enak način si moramo prizadevati, da dosežemo cilje. Eh, ukvarjali se bomo tudi z vprašanjem biotske raznovrstnosti in eh, s tem povezanega vprašanja kmetijstva in oskrbe s prehrano. Latvijsko predsedstvo bi tukaj eh, želelo tesno sodelovati s parlamentom, zato da bi lahko v prvi obravnavi dosegli dogovor o predlogu o novih živilih. Upam, da se bo trialog začel še pred iztekom našega predsedovanja Svetu Evropske unije. In pa še kot zadnja točka, mednarodna podnebna politika. Tudi torej, tukaj nas čaka zelo poln dnevni red v naslednjih mesecih. Čaka nas podzemna konferenca v Parizu, kjer bi želeli doseči globalni dogovor. o podnebni politiki in to bo tudi, tudi to je prednostna naloga latvijskega predsedstva. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, zato da bomo lahko učinkovito zastopali Evropsko unijo na tej mednarodni konferenci, zato moramo opraviti dobro pripravljalno delo. Pripraviti moramo globalno trajnostno strategijo razvoja in zato mora Evropska unija nastopiti kar se da soglasno. Tako ugotavlja tudi Evropski parlament v svojih resolucijah in svet v svojih sklepih. Podneb, pripraviti moramo tudi podnebno okoljsko strategijo za obdobje po letu 2015. Potem uh, upoštevati moramo tudi konvencijo iz, uh, konvencije iz Bazla, Rotterdama in Štokholma, ko gre za ravnanje z nevarnimi oziroma toksičnimi snovmi. Pri podnebni politiki je, to, da, je pomembno to, da si ne prizadevamo samo za ukrepe v Evropi, ampak za globalne ukrepe. No, um, danes bi želel povdariti tudi to, da je vloga Evropskega parlamenta vedno pomembnejša in zato Latvijsko predsedstvo upa na dobro sodelovanje z vami, zlasti na tistih področjih, kjer skušamo doseči dogovor, um, rezerve za stabilnost trga, potem eh, motori za izgorevanje in druge prednostne naloge, ki sem jih naštel. S tem bi zaključil moje vodne besede. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in želim nam vsem skupaj veliko uspeha pri sodelovanju, zato da bomo lahko poskrbeli za zdravo gospodarstvo in okolje za naslednje generacije. Hvala lepa. Dragi minister, hvala lepa za te uvodne besede. Sedaj bomo opravili dva kroga vprašanj, ki jih bodo zastavili člani odbora Envi. Začnimo kar s prvim krogom. Besedo bodo dobili koordinatorji oziroma njihovi predstavniki. Začenjamo pa z gospodom Beletom iz skupine ELS. Vse koordinatorje pa prosim, da se držijo dveh minut. Much, uh... Najlepša hvala, predsednik. Se bom potrudil in zastavil vprašanje v roku dveh minut. Gospod minister, hvala lepa, da ste danes z nami. Skupina ELS vam seveda želi veliko uspeha, veliko sreče v naslednjih šestih mesecih, ko boste predsedovali. Mi smo seveda pripravljeni tesno in intenzivno sodelovati z vami. Najprej naj povem, da sem zelo zadovoljen s tem, kar ste povedali o kakovosti zraka. Nekoliko smo se bali, da bo komisija to omaknila z programa. Dobro je, da ste se vi strinjali s tem, da se nadaljuje z ambicioznim pristopom tudi, kar zadeva pragove pri emisijah. Upam, da bo vse skupaj čim hitreje sprejeto. Omenili ste tudi projekte v povezavi s krožno ekonomijo in tako naprej. Kolega Florenc bo verjetno kaj več poprašal o tem. Verjetno ne boste projektov opustili, jih boste ohranili, upam, kaj ti. To je eden od najbolj pomembnih sektorjev, če želimo razviti trajnostno gospodarstvo, trajnostno industrijo v Evropi. Nam je to res pri srcu, ampak Karl Heinz Florenc bo verjetno povedal kaj več o tem. Preostanek časa bi rad posvetil projektu MSR, sam sem zadolžen za reformo na tem področju. To je ena od najbolj pomembnih reform na področju ETS-a. Zanima nas, kakšno je vaše stališče o tem projektu. Latvijsko predsedstvo je v svetu predstavilo predlog, ki je dober, mi smo z njim zelo zadovoljni. Smo pa pripravljeni na trialog, na čim hitrejši začetek pogajanj. Jutri bo odbor ITR glasoval o mnenju na to temo, čez tri ali štiri tedne bo tudi naš odbor glasoval o poročilu na to temo, potem pa se bodo, upam, začela pogajanja in trialog. Še par konkretnih vprašanj, če smem predsednik. Backloading, kakšno je vaše stališče o tem? Na vse zadnje je to eden od najbolj pomembnih elementov, če želimo, da bi MSR postal uspešen. V rezervo za stabilnost na trgu naj bi to vključili, večina se zauzema za to, zanima nas, kakšno je vaše mnenje. Veliko članov je tudi reklo, da bi del teh dovolen izkoristili za naložbe v inovativne sklade, da bi financirali projekte na področju energetske učinkovitosti CCS-a, se pravi v najnovejše in najbolj uspešne tehnologije. Kako vi gledate na to? Potem je pa tu še carbon leakage, selitev industrije zaradi izpustov oglika. Vem, da je to vključeno v naslednjo reformo na področju ETS-a. Vseeno pa obstaja veliko držav članic, ki si želi določene jamstva. Zaključujem, predsednik. Želimo si, da bi se svet in komisija zavezala k temu, da bo za intenzivno, energetsko intenzivno industrijo ponudila tudi določena jamstva, da ne bo prišlo do selitve proizvodnje. Hvala. Obe. Hvala lepa. Matijas Grote za skupino socialistov. Kot je vobelec, se bom držal časa za govor dve minuti. Gospod minister, najprej hvala lepa za vašo predstavitev. Vesel sem, da ste spregovorili o svežnju za zrak in da želite nadovati s tem delom, tudi če prihaja do nejasnosti v delovnem programu komisije v zvezi s tem. Hvaležen se tudi, da ste omenili svežen o odpadkih. Prejšnji teden smo na plenarnem zasedanju sicer nismo imeli skupne resolucije, ampak smo imeli resolucijo, kjer smo povdarili, da želimo oba svežnja o zraku in odpadkih. To je dobilo široko podporo, zato prosim, da se za to zavzamete tudi v svetu. Ne smemo več izgubljati časa, kajti argumentacija komisije je precej eh, hinavska. Nihče ne verjame v to, da bo komisija ta dva svežnja zastavila na bolj ambiciozen način, tako da je treba nadaljevati z delom, da bomo dobili vsaj nekaj. Vesel sem tudi, da ste omenili ilug. Tudi tukaj treba končati delo. Nekoliko pa sem uh, se prestrašil, ko ste omenili evropski semester. O tem govorimo tudi pri energetski politiki. Že danes smo so zakonodajalec, ko gre za energetsko politiko in ko gre za okoljsko politiko. In če sem prav razumel z prevoda, ste vi to omenili v povezavi z digitalno Evropo. Torej, mi želimo delati na posameznih delih zakonodaje. Mi smo so zakonodajalec, eh, ne gre samo za evropski semester in eh, če je treba kakšno zakonodajo izboljšati, potem želimo predloge strani komisije. Ne pa, da imamo nekakšne razprave v okviru evropskega semestra, kjer imamo na koncu veliko popisanega papirja, pa nič konkretnega v rokah. No, v glavnem so mi bile vaše prednostne naloge všeč in povdariti bi želel tudi to, da so ponavadi uspešna predvsem predsedstva manjših držav, kot smo to videli pri Litvi. Skratka, manjše države so tiste, ki ponavadi bolje predsedujejo Evropski uniji. Hvala lepa tudi za to, da ste se bolj držali časa kot kolega Belet. Sedaj pa EKR, gospod Gerling. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospod minister. Hvala, da ste danes prišli na sejo. Sama bi vas rada nekoliko poprašala o programu REFIT komisije, kako nameravate to vključiti v delo svojega predsedstva. Mi sicer smo odbor za okolje, ampak priznati moramo tudi, kolikšni so stroški zakonodaje. Še posebej ima se pa in nosijo te stroške. Poleg tega lahko stroški, ki nastanejo zaradi izpolnevanja zakonodaje, povzročijo dodatne stroške tudi drugot. Zato je pomembno ne zgolj to, kako kot odbor sprejemamo zakonodajo, temveč tudi to, ali države članice to hitro in učinkovito izvajajo na stroškovno učinkovit način. Tako da pozdravljam program Refit komisije, ta naj bi nam omogočil, da se bo vse skupaj hitro in učinkovito izvajalo. Se lahko tudi vi zavežete programu Refit ali boste ocenili veljavno zakonodajo, predvsem kako vpliva na konkurenčnost MSP in tudi na samo učinkovitost. Ali bo latvijsko predsedstvo poskrbelo za to, da bo refit trajnosten program in ga boste podpirali tekom celotnega predsedovanja? Hvala. Thank you very much. And now for the ALDE group, Mr. Gerbrandi. Hvala lepa, sedaj pa za ALDE, kolega Gerbrandi. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, minister Gerbrandi, za to predstavitev. Moram reči, da sem zelo zadovoljen s prednostnimi nalogami, ki ste jih izbrali za prihodnih šest mesecev. Tudi sam bi izbral iste prednostne naloge. Vendar se pri vseh teh prednostnih nalogah srečujete s številnimi težavami. Podnebje, ETS, Ivo Belet je že vprašal o tem, kakovost zraka. Na srečo je komisija naredila to obrat za 180 stopinj, ampak še vedno obstaja nekaj grožen. Namreč, če komisija ne bo zadovoljna z delom sveta in parlamenta v prihodnih mesecih, lahko še vedno ta predlog umakne. Potem je pa tu še vse tisto, kar je povezano z eno od vaših prednostnih nalog, kako čim bolj učinkovito uporabljati vire, potem krožno gospodarstvo, sveženo odpadkih. Vemo, kaj se je zgodilo v komisiji. Prejšnji teden je komisar Timmermans na sestanku skupine Alde v Strasboru skušal pojasniti, zakaj so omaknili celotni svežen. Moram reči, da nisem slišal niti enega samega veljavnega argumenta. Argumenti, ki jih je on navajal, se niti ne vem, kako bi vse skupaj pojasnil, ampak ti argumenti niso bili ravno vodotesni, če lahko temu tako rečem. Na podlagi zadnjih informacij naj bi ob koncu letošnjega leta vendarle bil ta predlog na voljo. Ne vem, ali je to primerna časovnica. Mislim, da bi se morali zauzemati za to, da bi bil predlog predstavljen čim hitreje. Komisija verjetno ne bo dolžna praviti ogromno dela. Mene zanima, ali boste vi v naslednjih šestih mesecih pritisnili na svet in na komisijo, predvsem, da čim hitreje pripravi predlog nov predlog. Gospod predsednik, potem pa še biotska raznovrstnost. Moram reči, da sem zelo vesel, da ste izbrali tudi to vprašanje. Nekoliko me je zaskrbelo tisto, kar ste povedali o biotski raznovrstnosti, o učinkovitosti, kot da bi izbirali med enim in drugim. Na področju biotske raznovrstnosti nismo ravno najbolj učinkoviti v tem trenutku. In še konkretno vprašanje, ali boste v prihodnih šestih mesecih zelo jasno pokazali, da spremembe pri refitu ne bodo povzročile nižje stopnje zaščite, še posebej, ko gre za naturo. 2000, ko gre za direktivo o habitatih in tako naprej. Kolega Belek je že povedal, kaj namerava s tem v zvezi storiti svet. Hvala lepa, zagujem vas pa konično. Krasne dopoledne všem i vam, pane ministře, také mě dovolte vám poděkovat za Lep pozdrav vsem. Hvala lepa, gospod minister, hvala lepa za predstavljene prednostne naloge. Moram reči, da mi je veliko veselje, da mi ni bilo treba prebrati več sto strani dolgega dokumenta. Hvala lepa za vse te prednostne naloge, ki ste jih predstavili. Mislim, da bo vse skupaj pomembno v naslednjih šestih mesecih tudi v loči srečanja v Parizu, ki bo potekalo ob koncu leta. Če boste vi intenzivno delali, potem bo tudi naslednje predsedstvo enostavno moralo delati na teh vprašanjih še naprej. Omenili ste svežen o kakovosti zraka, predloge v zvezi z onesnaževanjem, Gospa Grling je poročevalka za to vprašanje. Mi si želimo seveda, da bi s to pobudo nadaljevali. Zelo vesela sem, da se nam boste pridružili pri tem. Vseeno pa imam eno vprašanje v zvezi s svežnjem o kakovosti zraka. Kako boste v svetu razrešili to situacijo? Namreč nekatere države članice ne izpolnjujejo niti trenutno veljavne zakonodaje. Poleg tega so katastrofalno propadle, ko so želeli izvajati to zakonodajo. Dejstvo je, da zrak ne pozna meja, kar pomeni, da tiste države, ki izpolnjujejo zakonodajo, vseeno nosijo določeno škodo zaradi tistih, ki zakonodaje ne izvajajo. Tako da vas res pozivam oziroma prosim, da še enkrat preverite, kako se izvaja zakonodaja z področja kakovosti zraka. Sama prihajam iz Češke. Polska, naprimer, krši določene omejitve in za zdravje naših državljanov je to precej škodljivo, pa tudi za okolje v naši državi. Mi tega enostavno ne bomo več prenašali. Preden sprejmemo novo zakonodajo, mislim, da bi morali predvsem nekaj storiti v zvezi s tistimi državami članicami, ki ne spoštujejo stare zakonodaje. Še nekaj bi rada izpostavila, nekaj, česar sami niste omenili, vendar je to pomembno vprašanje sporazum TTIP, kako se bo svet odeleževal teh pogajanj, kje so skrajne meje po vašem mnenju, zlasti ko gre za okolje. Kje so tiste skrajne meje, preko katerih pritiska zida ne boste več dopuščali. Zeleni, Basajkaut, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Dobrodan, gospod minister, pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Tam se že veselim prihodnih šestih mesecev in sodelovanja z vašim predsedstvom. Kot so povedali že ostali koordinatori političnih skupin, pri prednostnih nalogah, ki ste jih izpostavili, se strinjamo, tako da je to zelo dober začetek, da se strinjamo vsaj glede prednostnih nalog, no vsebini bomo delali kasneje. Kar zadeva pogajanja o biogorivih, tu nas čaka, po mojem mnenju, predvsej zanimive razprave, enako velja za ETS. Glede prednostnih nalog pa se strinjamo, tako da je to res dober začetek. Če se navežem na vprašanja, ki smo jih že slišali, pogajanja o podnebju. Mislim, da bodo ta pogajanja ključna. Pari se sicer zdi še zelo daleč, pogajanja naj bi bila decembra. V Kövenhavnu smo želeli razrešiti vse vprašanja, pa nismo razrešili ničesar, tako da bo prihodnih šest mesecev zelo pomembnih za ta pogajanja o podnebju. Evropa bi morala seveda predstaviti svoj predlog v zvezi z mednarodno opredeljenimi nacionalnimi prispevki INDC. Sicer se lahko še pogovarjamo o predlogu minus 40 odstotkov, ta predlog naj bi bil namreč na mizi, ampak kaj konkretno to pomeni 40 odstotkov manj? Ali bomo povzročili vrzeli pri tem, kar obljubljamo na mednarodni ravni. Verjetno bo zelo pomembno tudi to, kaj se bo dogajalo z LULUCF. Evropska unija naj bi na mednarodni ravni predlagala 40 odstotkov manj, ampak verjetno bomo pri tem izključili LULUCF. Če tega ne bomo storili, bo nastala vrzel in s tem bi poslali zelo slabo sporočilo preostalemu svetu ali boste poskrbeli za to, da bo Lulu CF izključen iz našega predloga v zvezi z minus 40 odstotki, ki zadevajo INDC. E Obe. Hvala lepa. EFDD, gospod Vetičini. Grazie, grazie, predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister, lepo pozdravljeni. Podal bom pripombo, na podlagi katere bi lahko sklepali, da brani bolj nacionalne interese, ampak to ne drži. Imam pa vprašanje, ki izhaja iz italijanske situacije in upam, da se bo to razreševalo tudi na evropski ravni. V 55 provincah na jugu Italije je bila opredeljena tudi določena količina zemlišč, na katerih so zakopavali odpadke ali pa so jih tam sežigali in pri sežiganju odpadkov je prišlo tudi do zelo toksičnih emisij. Pripravljena je bila tudi študija, imenovana študija Santieri in v Neaplu je prišlo do tega, da so ljudje vse pogosteje začeli zbolevati za rakom, za rakom na grlu, za rakom na pljučih, za rakom na jetrih, potem rak Dojk in tako naprej. Enako velja za provinco Kaserta. In v zadnji študiji je bilo jasno dokazano, da obstajajo velike grožnje tudi za zdravje otrok, prav zaradi teh izpustov. Zanima me, kaj bo Evropska komisija storila s tem v zvezi. Na evropski ravni se namreč lahko sproži zgolj postopek zaradi nespoštovanja oziroma kršenja zakonodaje. Zato me zanima, kaj namerava storiti vaše predsedstvo. Ali boste še enkrat preverili, kakšne instrumente imamo na evropski ravni, zato da posežemo v to vrstnih primerih zlasti, ko gre za grožno zdravje. Tudi listina o temeljnih pravicah, kateri je pristopila Evropska unija, natančno govori o tem. Ali boste podali tudi kakšen konkreten predlog, zato da bi se uveljavilo načelo tisti, ki onesnažuje plača. Hvala. Uh, Hvala lepa, sedaj pa ministra. Prosim, da v čem krajšem času, če le možno, odgovori na vsa ta vprašanja in pripombe, ki so jih zastavili kolegi in kolegice. Eh, Hvala lepa, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Hvala lepa za vsa vprašanja, ki ste mi jih zastavili. tista vprašanja pravzaprav dobro odražajo najpomembnejša vprašanja, o katerih razpravljamo v svetu, v komisiji in pa v Evropskem parlamentu. Podrobno bom odgovoril na vaša vprašanja. Naj začnem pri gospodu Beletu. Zahvaljujem se vam, da ste zastavili konkretno vprašanje. Gre za reformo sistema ETS, sistema trgovanja z eh, emisijami topogrednih plinov. Vprašali ste, kaj se bo tukaj zgodilo, govorili ste tudi o vprašanju backloadinga eh, in pa povprašali ste o financiranju, možnostih financiranja v prihodnosti, pa tudi kar se tiče novih tehnologij. Sedaj se intenzivno ukvarjamo s tem vprašanjem. Vsa ta področja želimo strniti v svežen in ga predložiti parlamentu. Države članice imajo tukaj različna stališča in Latvijsko predsedstvo si bo prizadevalo za usklajevanje teh stališč v svetu. Močno upam, da nam bo uspelo sprejeti neko razumno, finančno, uravnoteženo, izvedljivo rešitev, ki jo bodo pripravljeni sprejeti vsi tržni udeleženci in vse ostale udeležene strani. Upam, da nam bo to uspelo v svetu. Sedaj še nekaj besed o CO2. V prihodnosti se bomo intenzivno ukvarjali s tem vprašanjem, ampak to bo potekalo korak za korakom. Rezerva za stabilnost trga je prvi korak v to smer. In na podlagi tega bomo pripravili nova, pre, nove predloge, recimo tudi glede selitve virov CO2. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Gospod Grote. Tudi vam se zahvaljujem za vprašanje. Vaša vprašanja so seveda zelo aktualna. Omenili ste širok razpon različnih tem. Jasno je, v šestih mesecih ne bomo mogli najti odgovorov na vsa vprašanja. Si bomo pa prizadevali za napredek eh, na vseh področjih, ki ste jih omenili. Kar se tiče zelene rasti, marca bomo razpravljali tudi o, strate o strategiji za leto 2020, o tem bomo razpravljali v svetu okoljskih ministrov in eh, razpravljali bomo o tem, kako bi lahko spodbudili izvajanje strategije za leto 2020 in vse skupaj bomo povezali z eno izmed najpomembnejših prednostnih nalog, namreč za digitalno Evropo. Treba poskrbeti za sinergijo med okoljem in drugimi politikami. zeleno gospodarstvo, zelena ekonomija lahko prinese rast in pa razvoj. Gospa Gerling. Tudi vi ste zastavili nekaj pomembnih vprašanj. Strinjam se z vami, zakonodaja mora biti takšna, da bo tudi izvedljiva in da bomo z njo lahko dosegli nekaj izboljšav. Seveda ne smemo zmanjšati naših ambicij na področju okolja. Gospod Gerbrandi. Vi ste zastavili vprašanje v zvezi z eh, upravljanjem z odpadki. Svet je podporil splošne cilje, gre za gospodarno ravnanje z viri in pa za izboljšanje zakonodajnega okvira v zvezi z upravljanjem z odpadki. To nam bo pomagalo eh, tudi pri napredku sedmega akcijskega okoljskega programa in na ta način bomo tudi lažje dosegli cilje iz strategije za leto 2020 pripravljeni smo si prizadevati naprej in eh, tukaj je že bil podan osnovni predlog. Veliko je bilo eh, govora o tem, da je komisija predlagala, da umaknemo predlog o upravljanju z odpadkom in svet ima tukaj veliko pomislekov. Razpravljali smo o naših ambicijah na tem področju, ampak um, Velika večina držav člani želi tukaj konstruktivno sodelovati, se angažirati, zato da bi nam uspelo najti skupni imenovalec tudi na podlagi obstoječega predloga komisije. Tako kot v vašem odboru bomo tudi v svetu nadaljevali z delom. Seveda bomo skušali usklajevati stališča držav članic na tem področju, tu nas čaka veliko dela. Videli bomo tudi, kako bodo potekala nadaljna pogajanja s komisijo, kako ambiciozni bodo cili in kdaj bomo dobili končne predloge, na podlagi katerih bomo lahko potem delali naprej. Gospod Grbrandi. Govorili ste tudi o biotski raznovrstnosti, to je eno izmed eh, prednostnih vprašanj latvijskega predsedstva. Komisija je začela pripravljati zakonodajni predlog in eh, to delo bo trajalo dlje kot naše predsedovanje Evropskemu svetu. Neuradni svet bomo izkoristili za začetek razprav o tem. Eh, tudi strokovnjake smo pozvali k razpravam in k sodelovanju. Gospa Konečna. Eh, svet bo posvetil veliko pozornosti vprašanju kakovosti zraka v Evropi, kajti kakovost zraka je povezana tudi z zdravljem državljanov. Zaradi onesnaženosti nastane veliko bolezni, zato je to vprašanje zelo pomembno za naše državljane in za našo prihodnost. Naše predsedstvo si bo prizadevalo za nadaljevanje dela v zvezi s tem eh, predlogom. Čisti zrak je zelo pomemben in države članice si morajo skupaj prizadevati za izvajanje že obstoječe zakonodaje. sporazum TTIP. Tudi v zvezi s tem je bilo zastavljenih nekaj vprašanj. Okoljski standardi Evropske unije so eni izmed najstrožjih na svetu, morda celo najboljših. To je eden izmed naših največjih dosežkov in uh, to bomo upoštevali tudi pri pogajanjih o sporazumu TTIP in to bomo upoštevali tudi pri izvajanju tega sporazuma. Okoljski standardi se morajo vleči kot rdeča nit skozi vsa pogajanja in uh, vsekakor bomo ohranili naše visoke okoljske standarde. Gospod, gospod Eichhout. mednarodna agenda pogajanja in pa cilji Evrope. Kot sem že povedal, je to leto odločilnega pomena. Močno upamo, da bo konferenca v Parizu uspešna. Konferenca v Limi je že bil bistven korak v to smer. Napredovali smo na številnih področjih, našli smo številne odgovore. Tudi zahvaljujoč prizadevanjem sveta. Iz sklepa sveto, sveta je razvidno, kako pomembna je za nas podnebna politika. In na tem področju je Evropska unija vodilna Izid uh, konference v Limi je bil zelo dober, zato se lahko zahvalimo italijanskemu predsesu. Vesel sem, da smo tam bili zastopani na najvišji ravni. Sodelovanje je bilo konstruktivno, uspeli smo usklajevati naša stališča. Pogajanja so bila zelo težka, ampak dosegli smo številne cilje, ki smo si jih zastavili. To leto bo odločilnega pomena. Pripravljeni smo um, usklajevati stališča v Evropski uniji, tudi v Bonu. Tukaj pričakujemo tudi novo sporočilo komisije. Večkrat sem se sestal tudi z okoljsko ministrico um, Luksemburga, ki bo naslednji prevzel predsedovanje Evropski uniji in zelo si bomo prizadevali za pozitiven izid konference v Parizu. Tudi Francija se je tukaj močno angažirala. Kakšne korake lahko naredi Evropa za dosego tega 40-odstotnega cilja? Tukaj moramo iti korak za korakom. Prvi predlog je naslednji. Izboljšati je treba sistem trgovanja z eh, emisijami CO2, naslednji korak so obnovljivi viri energije. In omenili ste tudi LULUCF. Predlog o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in pa gozdarstvu. No, o tem bomo v prihodnje razpravljali tudi v svetu. Gospod Pelicini. Jā, ja, nu neapšaubām ir ļoti svarīgi, lai dalību valsts īstenotu augstos Eiropas Savienības. Prav gotovo je treba ohraniti visoke okoljske standarde v vseh državah članicah in pri vseh politikah. Slišali smo, da nekatere države bolj skrbi kakovost zraka, druge bolj skrbi upravljanje z odpadki. Mi moramo vsekakor konstruktivno sodelovati, tako da bomo lahko rešili probleme vsake posamezne regije in da bo vsak evropski državljan opazil naš napredek. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa bomo nadaljevali z drugim krogom vprašanj. Kolege bom prosil, da zastavijo svoje vprašanje v minuti in pol. Začeli pa bomo z gospod Elizabet Kredini. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa tudi ministru. Sama bi vam zaželela veliko uspeha v času prvega predsedovanja sveta Latvije. Sama bi se vrnila nazaj na vprašanje kakovosti zraka, zato ker je to za državljane zelo pomembno vprašanje. V parlamentu imamo težave tako samo metodo, kot tudi samo časovnico. Namreč ne vemo, koliko časa bo se skupaj zamrzneno, ko gre za ta predlog, imate vi kaj več informacij s tem v zvezi. Če se lotim še same vsebine. Zagotovo bodo nekatere države deležne veliko večjega onesnaževanja tudi zaradi tega, kaj se dogaja na drugi strani meje. Mislim, da to ni prav, kajte nekatere države se igrajo neke vrste igrice, druge države dosledno spoštujejo zakonodajo in te druge potem vseeno trpijo. Zato se mi zdi, bi morali to vprašanje bolj poglobljeno obravnavati. Kdo je torej dosledno spoštoval zakonodajo in kdo je skušal zakonodajo zaobiti. Vi pravite, da bi morali zagotoviti veliko večjo konkurenčnost, poskrbeti za dobro okoljsko in podnebno politiko, tudi z vidika boljšega delovanja notranjega trga. Kaj pa je s politiko, kjer naj bi zagovarjali čim manjšo uporabo industrije in raznih strojev? Hvala. Gospod Jafe, hvala lepa. Gospod minister. Naj povem, da se popolnoma strinjamo s prednostnimi nalogami, ki ste jih opredelili za naslednjih šest mesecev. Trajnost, okolje, to bodo verjetno ključne besede. Ste pa tudi omenili, kakšne težave nas čakajo v odnosu s komisijo. Komisija je namreč najavila, da bo umaknila enega od dosejev, tistega, ki se nanaša na odpadke. To je za nas pomembno vprašanje. Je pa res, da je ta predlog del svežnja o krožnem gospodarstvu. Jutri, ko bo potekala javna predstavitev s tem v zvezi, bomo verjetno bolj poglobljeno govorili o tem, zato teh parih minut ne bom tracila v ta namen. Uh, Omenili ste, da bi morali poskrbeti za trajnostno rast, za dobro okolje, veliko pa bi morali storiti tudi na področju gospodarstva in zaposlovanja, po mojem mnenju. Če želimo najti pot iz krize, moramo staviti na nove tehnologije, na zeleno gospodarstvo, skratka, na bolj zeleno rast bomo morali staviti. Kolega Grote je zelo dobro povedal, da je prejšnji teden v Strasburgu prišlo do tega, da v zvezi s programom komisije nismo sprejeli nobene resolucije. Smo se pa večinoma strinjali glede predlogov sprememb, zlasti v zvezi s tem, da naj komisija ne umakne predlogov o odpadkih in o podnebju. Vi ste rekli, da boste še naprej delali na teh dveh predlogih, zato me zanima, Ali imate v mislih že kakšen konkreten zakonodajni akt, ki vam bo omogočil, da boste še naprej delali na teh izjemno pomembnih dosejih, zlasti tistem, ki se nanašajo na odpadke? Ja. Najlepša hvala, gospod Pjeka. Much, hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod minister, dve vprašanje imam pravzaprav. Prvo je povedano z viri. Tivo o gasovojih. Države članice bodo lahko avtonomno prepovedale oziroma odobrile gojenje gasovojev na svojem ozemlju. Ampak gasovoji so čezmejna problematika. Gospod Junger je Eh, napovedal tudi neko vrste spremljanja izvajanja te direktive, zlasti glede izdajanja odobren avtorizacije za gensko spremenjene organizme. To je izpostavil kot eh, poseben problem. Skratka, moje vprašanje je sledeče. Ali menite, da bi moralo tudi predsedstvo uh, biti vključeno v spremljanje, v spremljanje izvajanja te direktive? Prav tako me zanima, če menite, da mora svet eh, sprejeti posebne ukrepe za tiste države članice, ki želijo prepovedati gojenje GSO na svojem ozemlju, zato da bi zagotovili, da bi lahko te države članice sodelovali s svojimi sosedami, kjer GSO je dopuščajo. Najlepša hvala, gospod Torbac. Eh, eh, hvala, gospod predsedujoči. Dobrodošli v našem odboru, gospod minister. Malce sem pa brskal v vašem ozadju, gospod minister, tako da bi lahko presodil, kakšen človek ste. In ugotovil sem, da ste tesno sodelovali s Dobronskijem in uh, zato lahko eh, brez kakršne, uh, brez kakršne koli težave postavim vprašanje, kdo bo vodil pogajanje, vi ali Dobronski? kot uh, predsednik, uh, boste verjetno vi tisti, ki boste prevzeli pobudo, ampak zaenkrat vsi še čakamo, da bomo videli, kako se bo to iztimilo. Now... Najlepša hvala. Gospod Ek. Danke, danke, hvala lepa. Gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod minister, za predstavitev prednostnih nalog latijskega eh, predsedstva neko temo sem pogrešal pri vaši predstavitvi in zato bi vas želel zdaj opozoriti na to. Od začetka leta 2013 v Evropski uniji obstaja prepoved preizkusov na živalih za kozmetične proizvode. In s tem se Evropska, se Evropska unija odzvala na pomisleke svojih državljanov, ko je šlo za preizkuse na živalih. To je bil korak v pravilno smer. Ampak še vedno obstaja kritika javnosti preizkusov na živalih. In to je tudi opravičeno. Več kot 1800 živali je bilo zaradi programa Rič eh, usmrčenih in verjetno bo takšnih eh, preizkusov še več v naslednjem letu. Na milijone živali bo žrtev preizkusov. Eh, tudi pri tistih preizkusih, kjer že obstajajo tudi alternativne možnosti, ki so tudi odobrene, to potrjuje, potrjuje tudi Evropska agencija za kemikalije in tudi Evropski varuh človekove pravice. Zato vas sprašujem naslednje, ali boste sprejeli dodatne ukrepe za preprečevanje preizkusov na živalih in ali se boste zavzeli za prepoved preizkusi živali za namene. Um, gospodinskih čistil. To bi lahko bil naslednji smiselni korak po, po prepovedi preizkusov na živali zaradi kozmetike. In pa zanima me, ali boste ukrepali v zvezi z direktivo REACH. Tam je zapisano, da so lahko preizkusi na živalih samo skrajna možnost, če ni drugih alternativnih možnosti. Zanima me, ali boste skušali preprečiti preizkuse na živalih v času vašega predsedovanja Evropske unije, kajti to je najhujši zločin človeštva, kot je to nekoč rekel Gandhi. Najlepša hvala. Vse poslance spominjam, da imajo eno minuto in pol časa za vprašanje. Gospod Šlek. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Nadaljujemo v Hrvaščini. Gospodine ministre, uh... Drago mi je, što ste vi. Spoštovani gospod minister, zelo vesel sem, da ste v svojem govoru omenili tudi to, da boste res ustrajali na tem, da se nadaljuje z delom na zakonodajnem svežnju okrožnjem gospodarstvu. Ampak vseeno bi rad nekaj izpostavil oziroma bi vas rad na to upozoril. Imam pa tudi vprašanje, seveda. Pomemben element tega svežnja o okrožnem gospodarstvu je tudi ta, da preprečimo odlaganje odpadkov na neprimerna odlagališča. Komisija bi morala na to gledati kot na nek potencial, ampak žal prenaša stroške za vse skupaj na naslednjo generacijo. Že sedaj številne države članice zamuja pri izpolnjevanju rokov, namreč cilj je bil postavljen za leto 2020. Vsako prelaganje te zakonodaje pa bo seveda škodljivo. Glede samih odlagališč komisija sama priznava, da zaradi teh odlagališč prihaja do precejšnje škode na področju okolja in da se bo ta škoda še povečevala v prihodnje. Pomembno je vedeti tudi to, da na odlagališča odlagamo precejšno količino odpadkov, ki bi jih lahko bolje izkoristili, naprimer za pridobivanje energije, da nam ne bi bilo treba toliko energije uvažati. Namesto, da odpadke odlagamo na odlagališče, bi jih bilo bolje uporabiti v energetske namene. Mislim, da bi s tem povečali tudi varno energetsko oskrbo v Evropi. Zato me zanima, na kakšen način nameravate delati na tem področju preko katerega organa boste ukrepali za to, da bi komisija vendarle ohranila ta predlog o krožnem gospodarstvu. Na zasedanju ministrov za okolje smo slišali, kakšno je mnenje ministrov. Vsi menijo, da bi morali ta svežen ohraniti, da bi morali nadaljevati s procesom. Komisija pa vseeno grozi, da bo ta predlog omaknila. Hvala. Najprej hvala, gospod Lafronte. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi ministru, da je danes pripravljen odgovoriti na naše vprašanja. Zoraba plastike, o tem bi rad govoril, na sezadnje smo se svetom dogovorili glede tega vprašanja. Države članice bi morale začeti izvajati ukrepe, s katerimi bi zmanjšale uporabo plastike, tudi plastičnih vrečk do leta 2018 in do leta 2025. O tem smo se dogovorili že leta 2008. V Italiji se še vedno uporablja prevelika količina PVC vrečk. Z decembra smo komisarja Timormansa slišali reči, da nameravata tako svet kot komisija omejiti dostop držav članic do teh proizvodov ampak vprašanje je, kaj se bo dogajalo v tem omestnem obdobju, dokler ne bodo države članice prenesle direktive v svojo zakonodajo. Komisar je omenjal tudi konkretne predloge, ki naj bi jih predstavili do leta 2015 in s katerimi naj bi spremenili star predlog. Zanima me, ali bo komisija še enkrat razpravljala o svežnju, ki je že bil predmet obravnave. Mm, Dornano. Hvala, gospod Dornano. Ne, Merci, euh, monsieur le président. Monsieur le... Hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod minister. Torej, določene politike izvajamo, um, kot da prihodnosti skoraj da ne bo. In veliko ciljev na področju okolja, onesnaževanja, recikliranja in pa upravljanja biotske raz, raznovrstnosti nismo dobro definirali. Ampak to bo povzročilo ogromno stroškov za evropejce in za njihove dejavnosti. Več vprašanj se poraja tule. Prvič, kakšne perspektive ponujete tako članu tega parlamenta in pa temu odmoru? Zanima me tudi, s kakšnimi orodji boste zagotovili, da boste te politike učinkovito izvajale. In ena zadnje bi želela izpostaviti tudi to, da evropski narodi želijo biti a, suvereni, avtonomni. In zanima me, kako bi vi a, to evropskim narodom omogočili. Hvala. Now, mis... Najlepša hvala. Gospod, gospod Karlajn Florenc. Gospod minister, lepo pozdravljeni. Vi ste že 51. predsedujoči svetu, ki sem ga spoznal in eh, prosim, da nekako postite ob strani svoje nacionalne ambicije in da se skušate uveljaviti napram svojim kolegom iz večjih držav. Kolega Groto je imel prav, zlasti majhne države opravijo dobro delo pri predsedovanju. In pa še moja najljubša tema, krožno gospodarstvo in pa upravljanje z odpadki. Nažalost, podpredsednik Evropske komisije trenutno ne vidi zelo dobro, kaj ti on meni, da je delovne skupine, da je program delo, dela eh, komisije eh, zelen dokument. Čeprav tukaj ne gre toliko za okolje kot za gospodarstvo, to morajo razumeti tudi preostali ministri. Uh, razumeti moramo, da gre za veliko možnost za Evropo. Mi smo velik izvoznik različnih izdelkov in jasno je, da imamo tudi velike potrebe po uvažanju surovin. Če bomo naše surovine, če bomo ravnali z našimi surovinami tako kot do sedaj, se nam bo to nekega dne maščevalo. Zato vas resnično prosim, da stavite na to politiko v prihodnosti. In tudi v svetu si morate prizadevati za to, da bolje uveljavite to politiko upravljanja z odpadki. In seveda moramo biti pri tem tudi strpni do držav članic. Sedaj imajo različne države neenakovredne sisteme upravljanja z odpadki. Bolgarija ni enaka recimo Avstriji, ampak vseeno si moramo prizadevati za to, da bi se to uravnotežilo. Najlepša hvala, gospod Dans. Najlepša hvala za besedo. Eh, hvala tudi vam, minister, za to vašo vodno izjavo. Zlasti bi želel pozdraviti to, kar ste povedali, sicer da bo kakovost zraka ena izmed eh, prioritet našega predsedstva. Izpostavljeni smo vse večjim pritiskom tudi na parlamentu, zato da bi zagotovili, da komisija v svoj delovni program vključi tudi ukrepe glede kakovosti zraka in pa da se oziroma to, da komisija se premisli, da to umakne iz svojega delovnega programa. To je izjemno dobrodošlo. Um, zanima me pa nekaj v zvezi z delom, ki bo potekalo na svetu v zvezi s tem svežnjem o kakovosti zraka. Zanima me, um, kako vi predvidevate, da bo delo potekalo. Zlasti me, zanima nove, me ne zanimajo nove zgornje meje za leto 2030. Zanima me, kaj pričakujete od nas pravzaprav. Kako, um, na kakšno pomoč računate strani parlamenta v zvezi s tem postopkom? ti svežnji o kakovosti zraka in krožnem gospodarstvu so, bile, so zdaj bili vzeti iz a, programa, a, potem so bili izpostavljeni pritisku, zato da komisija to znobraj ustavi svoj program, zlasti glede kakovosti zraka, to je zdaj spet v delovnem programu in te ukrepe, ki smo jih sprejeli na parlamentu, mislim, da pričajo o podpori, ki jo a, e, želimo nameniti tem svežnjem. In če vi rabite še kakšno. To vrstno pomoč strani parlamenta nas prosim, da obvestite o tem, ker bomo z veseljem priskočili na pomoč. Najlepša hvala, gospod Duncan. Chairman, thank you very much. Ja, najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Eh, hvala, gospod minister, ki ste danes z nami tule. Eh, tisti, ki smo bili v Limi, smo bili izjemno razočarani. Upi so bili izjemno visoki, rezultati pa niso bili ambiciozni, razočarani smo bili. Veliko gospodarstvo, veliko držav eh, ne more narediti koraka nazaj od tega gospodarstva, ki je preveč povezano z oglikom. In eh, vprašanje je, kako zagotoviti, kako najti nek način um, za prehod na nizko oglično gospodarstvo. Na stil pa je um, gospodarstvo, ki oglika sploh eh, ne bo potrebovalo. Zajem in shranjevanje oglika mislim, da je Eh, tehnologija, katere čas je nastopil zdaj. Vem, da je cena oglika problematična za enkrat to pogledno, ampak bi lahko pokomentirali morda, kako bi lahko vaše predsedstvo dalo nek zagon tej tehnologiji zajema in shranjevanja oglika, ne vem, eh, finančne inicijative, prioritizacije in tako naprej. Na Škotskem že imamo obrat v severozahodu um, Škotske, ki bi lahko bil donosen, če s to tehnologijo ne bomo nadaljevali, bomo težko naredili neko, potegnili neko ločnico med gospodarstvom in pa um, oglikom. Zaenkrat mislim, da na to vsi še nismo pripravljeni. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Šijer Pirik. Voorzitter, dank u wel. Op de eerste plaats uh, ben ik blij dat de minister hier aanwezig is. Dan kan ik hem een vraag stellen. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Uh, zelo sem zadovoljna, da je danes z nami minister na nizozemskem veliko ljudi skrbi stanje narave. Zlasti nas zanima, kako se bo um, odvijal pregled 15. in 20. člena direktive o habitatih za ptiče, naprimer, ki se bo odvijal meseca marca. Um, poročilo v zvezi s tem bomo dobili potem tekom leta 2015 in v država članica, kot je naprimer nizozemska, je izvajanje politik povezanih z naturo 2020, torej pri izvajanju teh politik, smo se soočali s določenimi težavami. Um, kmetje, ki so kmetovali, obdelovali svoje zemljišče, že več tisoč let so morali prenehati obdelovati ta uh, eh, zemljišče zaradi teh programov. Eno je pač, da imamo trajnostno vzdržno uh, kmetijstvo, in da spoštujemo naravo, ampak te vidike je treba um, spraviti, združiti z drugimi. In sprašujem se, če nam bo to uspelo, zato da bi zagotovili, da bo zaživela tudi kmetijstvo in da bi lahko kmetijstvo soobstajalo z našo okoljsko politiko. Mislim, da je zelo pomembno to zagotoviti že na samem začetku mandata te komisije, in sicer ta soobstoj različnih politik. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod Gerhard, izjemno Um, pozitivno je bilo, to smo videli, da je okoljska politika ena izmed prioritet latvijskega predsedstva za naslednjih šest mesecev. Upamo, da bo latvijsko predsedstvo lahko poslalo tudi izjemno močen signal z zvestjem Evropska unija. Mislim, da to mora storiti. Sama menim, da je ta okvir do leta 2030 za podnebno in okoljsko politiko skupaj z vsemi povezanimi zakonodajnimi predlogi, torej da, to, da so to najbolj nujni ukrepi, ki jih moramo nasloviti. In v zvezi s tem bi želela pozvati komisijo, da začne sprejemljati vse relevantne zakonodajne predloge. Prav tako pa bi želela pozvati vas, kot predsedujočo državo članico, da nadaljujete z delom v zvezi s temi zadevami. V svojem programu ste zapisali tudi, da je ena izmed prioritet za predsedstvo priprava evropskega prispevka za um, mednarodno konferenco o podnebnih spremembah, ki se bo odvijala v Parizu. Zanima me, Kakšne načrte imate za to, da bi zagotovili, da bo to uspeh? Predsedstvo je povedalo tudi, da bo nadaljevalo s zakonodajnim predlogom v zvezi s MSR-jem za to, da bi a, tudi okrepili evropski sistem ETS in zanima me, kako boste poskušali zagotoviti prehod na stabilni trg oglika, um, hkrati pa moramo seveda zagotoviti in ohraniti uh, konkurenčnost evropskega gospodarstva in industrije. Najlepša hvala, gospod Vitema. Uh, Ja, najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala tudi vam, gospod minister, da ste danes z nami. Imamo vprašanje v zvezi s eh, Natura 2000. Tule sem. Eh, Kaj nekaj težav imamo za izvajanjem eh, programov iz Nature 2000? Problem je, da so, da pač imamo od različnih država članice različne pregove za pregove za dušik v mejnih območjih eh, je to zelo problematično in zanima me, če latvijsko predsedstvo opazilo te težave, ki ponekod eh, eh, pomeni, da je nastala situacija, v kateri pogoji niso enaki za vse. Zanima me, kakšne priložnosti vidite skupaj s vašimi nacionalnimi kolegi, zato da boste zagotovili, da bomo zares imeli enake pogoje za vse v teh trgovih za dušik. Zanima me tudi, če ste pripravljeni oceniti težave ki so nastale zaradi um, sociogospodarskih razmer za podjetnike. Najlepša hvala, gospod Garcia Perez. Gracias, presidente, senor ministro. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod ministr, govorimo o biotski raznovrstnosti in vi ste omenili tudi neformalno srečanje ministrov za okolje, kjer naj bi se pogovarjali o tem vprašanju. In v zvezi s tem bi vam želela omeniti konkreten primer. V Španiji imamo nov zakon o Eh, gorovju, kjer lahko uporabimo pogorišča, torej področja, ki so pogorela. In to je, mimo grede, direktiva prepovedo, prepovedovala uh, v zadnjih 30 let, zato da teh zemljišč ne bi špekulativno prodajali in uporabljali. Ampak Evropska unija nima skupne gozdarske politike, imamo pa strategijo za biotsko raznovrstnost. Tam pa imamo to in države članice morajo zagotoviti načrte za uh, protipožarne ukrepe. In v zvezi s tem me zanima, kakšno je vaše mnenje. Ali menite, da je ta sprememba zakonodaje na področju gozdarstva v Španiji v neskladna s evropsko strategijo za biotsko raznovrstnost? Potem pa še nekaj v zvezi s tem srečanjem okoljskih ministrov. Zanima me, če bi lahko tam pripravili neko inicijativo za to, da to vrstnih gozdov ne bi uporabljali v špekulativne namene. Hvala. Thank you and now Madam Angstrom. Najlepša hvala, gospa Angstrom. Uh, minister, thanks for coming. Najlepša hvala, minister, da ste z nami danes tule. Imam zelo pomembno vprašanje iz eh, perspektive naših državljanov. Povedali, ste, povedali so nam, da, boste, eh, da se boste pokrili tudi vprašanje v zvezi s varno prehrano. V zvezi s kloniranjem me nekaj zanima. So odločene na področju kloniranja? Nimamo, to ni predvideno. Evropski parlament se popraša samo za mnenje, za privolitev. Na svetu pa mora biti dosežena večina. Zanima me, če se strinjate s pristopom komisije. Nimamo nikakršne sledljivosti, nikakršnega označevanja, nikakršnega označevanja potomcev klonov. Oziroma, ali boste bolj naklonjeni parlamentu, torej da bi imeli prepoved to vrstnih kloniranih živali, oziroma da bi saj označevali potomce kloniranih živali. Hvala. Thank you very much. And now Mr. Demesmaker. Najprej hvala, gospod Demesmaker. Meneer eh, de minister, eh, ik wil nog even terugkomen op het... Eh, Najprej hvala, gospod predsednik. Spoštovani gospod minister, želi bi se navezati na enega izmed vaših odgovorov, ki ste ga podali prejle v zvezi s odpadki in v zvezi s krožnim gospodarstvom. Povedali ste, da nameravate pač postopati v skladu s trenutnim predlogom in postopkom ampak v tem vidim težavo. Sicer način, kako komisar Timerman stolmači to situacijo, vsak kot je to povedal prejšnji teden, moram reči, da me nekako ni pripričalo, da je komisija, um, da je komisija pripravljena zagotoviti enako raven ambicij v zvezi s tem vprašanjem. Zanima me, kaj lahko pričakujemo od komisije. Komisija je na, pač na skupini o tem tudi govorila, In upam, da, torej, da se ta raven ambicij ne bo znižala. Ko ste pa vi odgovorili na vprašanje, pa sem dobil vtisko, da še vedno malce čakate, da uh, ugotovite, kako se bo to izcimilo. To vprašanje je tudi povezano s vprašanjem delovnih mest, tajnostno rabo surovin in verov. In v skupini IKR e nameravamo organizirati 4. marca dogodek za izmenjavo najboljših praks. To bomo organizirali kar tu v Flandriji, zato da bi ugotovili, kaj lahko storimo, kaj še več lahko storimo na področju krožnega gospodarstva. Eh, veliko uspeha za vaše predsedovanje, mimo gre. Najlepša hvala, gospod Gazbara, naslednji. No, no, ok. Ne, dobro. No, mister Gazbara, mister eh, Balas. Potem pa gospod Balas. No. Tudi ne. I have a request and then, okay. Mr. Potts? Gospod Poc. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani gospod minister, zelo smo zadovoljni, da ste z nami danes tu. Zelo na hitro bom postavil vprašanje, zato ker vem, da nam zmanjkuje časa. Vprašanje imam v zvezi s podrešitvi hormonskih motenj. Zanima me, kako se boste lotili teh vprašanj? Torej, zanima me, kako se boste lotili teh vprašanj v zvezi s endokrinimi motilci. Še vedno čakamo na odgovor komisije, obstajajo kar nekaj, obstaja kar nekaj težav na tem področju, tako da moj, moje vprašanje predvsem zelo preprosto zanima me, če bo vaše predsedstvo se odločno zauzemalo za to, da bi komisija kar se da hitro predlagala neko vrst, neke vrste um, okvor, okvirno zakonodajo za to vrstne kemikalije, ki jih že tako in tako pokriva rič. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Gospa Kadenbak, če želi besedo, še zadnje vprašanje. Ja, uh, hvala lepa. Gospod minister. Najprej me veseli to, da ste napovedali, da bo maja potekala velika konferenca o varovanju biotske raznovrstnosti. Imam vprašanje, ki danes še ni bilo zastavljeno. Če se prav spomnim, je bila Latvija med tistimi državami, ki so se zauzele za to, da bi prišlo vsaj do prehodnega prepovedi neko neonikotinidov. Ta Začasna prepoved se bo iztekla leta 2015 in maja bo komisija revidirala nove informacije v zvezi z to prepovedjo. Kako boste vi postopali tukaj? Upam, da se boste zavzeli za to, da se podaljša, ta začas, da se podaljša to začasno prepoved, da bo prišlo do splošne prepovedi in da boste prepovedali neonikotinide tudi v nekaterih fitofarmacijskih sredstvih in tako naprej. Zanima me vaše stališče o tem. Najlepša hvala. Zdaj pa damo besedo zopet ministru za odgovore. Ja, liels paldies, eh, potešam ljudi nozimi, liels jautajem. Hvala lepa za vaše vprašanje. Vprašanja so bila zelo zanimiva. In skušal bom pohiteti pri odgovorih. Številni poslanci so omenili krožno gospodarstvo. Zahvaljujem se vam za ta vprašanja. Gospa Bonafé, gospod Florence. Britanski poslanci so zastavili vprašanje v zvezi s tem in še nekateri drugi. No, eh, naj nadaljujem. Krožno gospodarstvo. krožno gospodarstvo naj bi bilo gospodarstvo prihodnosti. To je pomembno tudi za naše okolje. Že danes opažamo, da je trenutna kriza pokazala tudi to, da so družbe, ki so usmerjene v tehnologije prihodnosti, tiste, ki najhitreje rastejo. In tako bo tudi v prihodnosti. Strinjam se s Karl Heinzom Florencom. Vsaka država se sooča z svojimi izzivi. Tudi hrvaški kolega je opozoril na to, da je treba pri politikah upoštevati značilnosti in potrebe posameznih držav. Kružno gospodarstvo in pa vprašanje ravnanja z odpadki. To sta dve temi, ki sta med seboj tesno povezani. Danes lahko samo predvidevamo o tem, kako ambiciozen bo predlog komisije. No, ampak povedal sem, da so okoljski ministri na decembrskem ministerskem, ministerskem svetu povdarili, da se tukaj mora delo nadaljevati. In tudi latvijsko predsedstvo si to želi. Če bo komisija podala nov predlog, se bomo z njim aktivno ukvarjali. Vprašanje gospe Gardini se je nanašalo na kakovost zraka in pa čezmejno sodelovanje. O tem sem se pogovarjal tudi z mojim češkim sogovornikom. Vprašanje izboljšanja kakovosti zraka je zelo pomembno za vsako državo. Soočiti si moramo z vsemi viri onesnaževanja. Latvijsko predsedstvo bo skušalo poskrbeti za boljše izvajanje obstoječe zakonodaje, podali pa bomo tudi nekaj novih spodbud, potem nepremični cestni stroji in predlog v zvezi s tem. Ti predlogi so prišli v pravem času, situacija se razlikuje od države do države, ampak skušali bomo usklajevati naša stališča na ta način, da bomo dobili za vse spremljivo rešitev. Številni govorniki so omenili biotsko raznovrstnost in uh, s tem povezane dejavnike. O tem je govorila naprimer španska kolegica. In povedal sem, da bomo na neuradnem svetu na široko razpravljali o biotski raznovrstnosti in pa o dejavnikih povezanih z biotsko raznovrstnostjo. Tukaj bomo skušali podati nekaj novih predlogov, Razpravljali bomo tudi o tem, kako lahko povežemo vprašanje biotske raznovrstnosti z eh, različnimi obnovljivimi viri energije. Eh, potem predvidevamo tudi poročila iz posameznih držav o njihovih biotopih habitatih, ptičjih habitatih in tako naprej. Ta poročila bodo naše izhodišče za nadaljno ukvarjanje z vprašanjem biotske raznovrstnosti. Potem omenjali ste tudi gensko spremenjene organizme. Tukaj se želim zahvaliti italijanskemu predsedstvu in pa Evropskemu parlamentu, še zlasti odboru za okolje. Vi ste pripomogli k temu, da je bil dosežen dogovor. Ta dogovor sedaj omogoča državam članicam, da nadzorujejo pridelavo GSO-jev na svojem ozemlju. Sedaj smo tukaj torej dobili novo ureditev. Zahvaljujem se predsedniku komisije za to, da se je posvetil tudi vprašanju GSO-jev in prizadevali si bomo za vedno boljšo zakonodajo na tem področju. In naj zaključim. Postavili ste tudi vprašanje v zvezi z kloniranjem. Latvijsko predsedstvo si bo tukaj prizadevalo za kompromis, tako da se ne bo ponovila situacija iz leta 2011. Pozorno bomo spremljali delo Evropskega parlamenta in seveda bomo z parlamentom tudi tesno sodelovali. To vprašanje je zelo občutljivo in je zelo pomembno za države članice in pa državljane še nekaj besed o endokrinih motilcih. Strinjam se z vami, da je ta tema zelo pomembna. Če bo komisija tukaj podala zakonodajni predlog, se bomo z njim intenzivno ukvarjali. Potem nadalje ste me poprašali tudi o mojem sodelovanju z komisarjem Dombrovskim to vprašanje zastavil gospod Torvalc. No, jaz sem z njim v preteklosti že večkrat sodeloval, on je bil naš premije in uh, se je ukvarjal tudi z vprašanjem izhoda iz krize. Um, no, sam menim, da okolja, okoljske politike ne moremo ločiti od gospodarske politike ali od socialne politike. Seveda bomo sodelovali z vsemi komisarji ki se ukvarjajo z področji, ki se dotikajo tudi okolja. Potem gospod eh, Duncan je vprašal, kako bomo nadaljevali delo, ki je bilo začeto na podnebni konferenci v Limi. Kot sem že povedal, so sklepi sveta islanskega oktobra zgodovinski. Zastavili smo si cilj 40 odstotkov in uh, s tem je Evropska unija postala vodilna sila na področju doseganja podnebno-okoljskih ciljev. Dosegli smo pomembne dogovore glede zniževanja emisij CO2 in eh, v Limi so bili podani tudi nekateri drugi predlogi. Predlogi, ki imajo praviti z zajemanjem in shranjevanjem CO2 in še nekaj drugih pomembnih podnebnih vprašanj. Če bomo želeli doseči konkretne rezultate, bomo morali seveda tesno sodelovati med seboj. V Limi smo bili dobro zastopani. Tudi delegacija Evropskega parlamenta je učinkovito sodelovala v Limi, podala je nekaj dobrih predlogov. Mislim, da so sklepi iz Lime pozitivnejši, kot se je zdelo na prvi pogled. Tako, vsem skupaj se prisrčno zahvaljujem. Morda nisem eh, odgovoril na vsa vaša vprašanja, ampak seveda sem eh, pripravljen sodelovati z vsakim izmed vas. Eh, sprejel bom tudi vaša povabila na konference, eh, vabljeni ste eh, v Latvijo in redno vam bom poročal o našem delu in o naših predlogih. You, minister, tudi sam se vam zahvaljujem, gospod minister, za izjemno zanimive in koristne odgovore. Najlepša hvala tudi za to priložnost, ki ste nam dali. Danes je sicer, da prisluhnemo, kakšne so prioritete latvijskega predsedstva na področju, ki ga pogrivamo mi. Najlepša hvala tudi, ker ste odgovorili na vprašanje kolegov. Te pa bomo za eno minuto prikinili sejo, zato da bomo pač ministru pustili, da nas umere zapusti, potem pa bomo nadaljevali, torej čez eno minuto. Dear colleagues, we are late and then uh, Kolegice in kolegi, tako ali tako že zamujamo, začeti moramo za naslednjo točko na dnevnem redu. Tisti, ki želite zapustiti dvorano, prosim, da to čim hitreje storite zato da bomo mi lahko nadaljevali s svojim delom. Dobro, gremo naprej. Točka šest je naslednja na dnevnem redu. Naš odbor pripravlja mnenje o T-tipu Odbor INTA pripravlja poročilo na lastno pobudo na to temo. Besedo pa predajam pripravljavcu mnenja Bartu Stajesu, ki bo predstavil mnenje odboru. Ehm, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Naj predstavim samo izhodišče. TTIP je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, vendar tu ne gre zgolj za trgovinska pogajanja. Res je, da se pogajamo z največjim trgovinskim partnerjem, ne gre zgolj za dostop do trga, blaga in storitev, gre za veliko več, pravzaprav gre za urejanje celotnega prostora. To ni moje osebno mnenje, to je izhodišče, ki ga je predstavila Cecilija Malmström 11. decembra 2014. Komisarka je v svojem govoru rekla, da ne sme priti do kakršnega koli spodkopavanja okoljskih, zdravstvenih ali drugih standardov, Komisarka za trgovino je rekla, da obstajajo različni pogledi med ZDA in Evropsko unijo glede teh vprašanj, kar pomeni, da porazum ni mogoč, naprimer, ko gre za GSO-je ali pa ko gre za odobritev spodbojevalcev rasti pri živinoreji. Tako da so se pravzaprav razprave na teh področjih zaradi tega tudi zaključile. Komisarka Malmström je to povedala, to ni moje osebno mnenje. Komisarka se bo seveda še naprej odeleževala pogovorov, predvsem pri tistih temah, kjer zagotavljamo enakovredno raven zaščite. Avtomobilska industrija, medicinske pripomočki, hrana, zdravila, to so ti sektori. Kolegice in kolegi, mislim, da je to točka, na kateri mi vstopimo v igro. Odbor INTA mora zelo jasno opredeliti, kaj je moč storiti in česa ni moč storiti, kaj je bolje postiti primeru. Upam, da se bomo uspeli dogovoriti z odborom INTA glede tega. Včeraj je potekala prva izmenjava mnen z vsemi politi, pročevalci v senci iz ostalih političnih skupin. Večina skupin se je danes dopoledne pogovarjala o tem besedilu. Mnenje, ki ga danes predstavljam, ni dokončno, še vedno ga oblikujemo. Povrh vsega gre zgolj za mnenje, ne gre za poročilo. Mnenje je tudi omejeno glede samega obsega. Število besed je pri mnenju omejeno, že tako ali tako smo za dvakrat presegli dovoljeno število besed. Decembra smo že pripravljali to besedilo, tudi v četrtek na decembrskem plenarnem zasedanju smo se o tem že pogovarjali. Od takrat se je zgodilo kar nekaj pomembnih stvari. 23. decembra 2014 je komisija predstavila besedilo glede regulativnega sodelovanja z ZDA. V tem besedilu je zelo natančno opredeljeno, kako si komisija predstavlja sodelovanje z ZDA, kako naj bi Evropska unija sprejemala zakonodajo na tem področju. Res vam priporočam, da ta dokument podrobno preberete, zato ker bo imel precejšen vpliv tudi na naše delo, torej na delo na področjih, ki jih pokrivamo, okolje, zdrav in tako naprej. Dokument umenja tudi organe Združenih narodov, potem kodeks alimentarius. Tudi na teh področjih, kolikor vem, pripravljajo nova pravila in nove standarde. To poročilo je pomembno za parlament. Mi si želimo, biti vključeni v sprejemanje kakršnih koli sprememb in v odboru sem želel to zelo jasno povdariti. Poleg tega pa je 7. januarja varohinja človekovih pravic podala svoje mnenje glede preglednosti te tipa. Odkar je bilo objavljeno to mnenje, je bilo na spletni strani komisije zlasti na spletni strani Generalnega direktorata za trgovino objavljenih kar nekaj novih besedil, ki so sedaj dostopna. Komisija in parlament sta prav tako dobila dostop do določenih dokumentov, ne do vseh, do nekaterih vendarle, kar je napredek. Povrh vsega pa je komisija predstavila tudi svoje mnenje o mehanizmu za reševanje sporov. Kar nekaj nevladnih organizacij in ostalih akterjev je podvomilo v ta mehanizem za reševanje sporov v okviru sporazuma TTIP. Sistem za alternativno reševanje sporov pogosto uporabljajo tako velika podjetja kot ulagatelji, zato je to pomemben mehanizem, vpliva tudi na nekatere okoljske standarde, varnost na področju zdravja in hrane. Ampak, kot rečeno, tu gre zgolj za te osnovne smernice. Upam, da bomo na ta okosnjak oziroma to ogrodje kmalo lahko pripeli tudi nekoliko več vsebine. Nekaj konkretnih predlogov smo imeli tudi glede samega dela, ki naj bi se odvijalo v odboru. Par horizontalnih pripomb bi še imel glede vpliva na regulativno delo, ki ga upravlja naš odbor. Okolje, zdravje, varna hrana, to se obravnava v odstavkih 1 do 5. Tam piše, da bi morali biti zelo kritični do tistih, ki pravijo, da te tip ne bo imel nobenega vpliva na standarde. Vem, da je pri zakonodajnih predlogih še veliko dela nedokončanega, zakonodaja še ni dokončno sprejeta. Sam navajam tudi primer Riča. Leta 2014 je tudi ameriški organ za trgovino pripravil poročilo o trgovinskih ovirah. ZDA se že kar nekaj časa pritožujejo zaradi zakonodaje REACH, ker naj bi postavljala nerazumne in previsoke ovire za področje trgovine. Kolikor vem, ZDA nimajo ustrezno urejenega področja kemikalij, ni dovolj visokih standardov ki bi skrbeli za zaščito zdravja in okolja. ZDA so nekako obravnavane na mednarodni ravni kot neke vrste odpadnik, kajti ne spoštujejo zakonodaje na mednarodni ravni, ki govori o označevanju kemikalij. Rič je, na primer, eno od vprašanj, ki nas precej skrbi, ko se pogajamo z EDA, ker imamo precej raznoliko mnenje. Obstajajo pa tudi drugi sporni elementi, naprimer, ko gre za meso kloniranih živali. Vsi vemo, da je ta razprava kar nekoliko zasenčena zaradi pogajanj o te tipu. Komisija je predstavila tudi svoj predlog, naprimer glede varne hrane in podnebja. In v zadnjem mandatu smo bili priča temu, kolikšen pritisk se vrši tudi na tem področju. Če se spomnite razprave o kloniranih piščancih, naprimer, potem je tu tudi vprašanje mlečne kisline. Predstavniki GD za trgovino in GD Sanko so sodelovali pri razpravah, precej so pritiskali na nas, ko smo sprejemali odločitve. Tudi prejšnji mesec smo videli, koliko pritiska se pravzaprav vrši, ko gre za kakršnekoli razprave o tej tipu. Te razprave in pogajanja zajemajo naprimer tudi kakovost goril. Vse te zadeve bom vključil v mnenje, ampak kot sem že povedal, tesno spremljamo, kaj se dogaja na področju regulativnega sodelovanja, koliko je skladnosti na področju zakonodaje. Še enkrat pa vam res toplo priporočam, da preberete dokument, ki je bil objavljen 23. decembra. Komisarka Malmstromova je tudi povedala, da obstajajo precejšnja razhajanja na nekaterih področjih, ko gre za stališče ZDA in Evropsko unijo, naprimer kemikalije, pesticidi, potem področja, kjer mi zauzemamo integrativni pristop do varne hrane, potem so tu še fosilna goriva, gdje su i energetski in podnebni cilji. V zadnjih dveh odstavkih pa omenjam bolj horizontalna vprašanja. Po eni strani izključitev mehanizma ISDS, v zadnjem odstavku pa pozivam k večji preglednosti. Veliko stvari bo treba spremeniti pri tej tipu tudi v luči zadnjih dogodkov, sam bom vložil kar nekaj predlogov sprememb k temu dokumentu, tudi zaradi mnenja, ki ga je objavila varuhinja človekovih pravic. Hvala lepa za pozornost. Sam bom seveda sodeloval tudi s poročevalci v senci, prisluhnil bom vsem kolegicam in kolegom. Sam sem zauzel precej konstruktiven pristop in želim si, da bi še naprej sodelovali v dobrem duhu in na koncu pripravili dobro mnenje, ki ga bomo posredovali odboru Inta. Hvala. Hvala lepa. Začnimo s prvim krogom. Poročevalce v senci, gospod Dorfman. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot je povedal že pripravljalec mnenja, včeraj je potekal sestanek pripravljalca mnenja in poročevalcev v senci. Na voljo imamo tudi predlog poročila. Ta dokument je na voljo že kar nekaj časa. Že pripravljalec mnenja je povedal, da je manevrskega prostora predvsej malo pri pripravljanju tega mnenja, zato bi se morali osredotočiti predvsem na tista vprašanja, ki so pomembna za naš odbor. Enajst mnen bo pripravljenih na to temo strani različnih odborov, tako da po mojem mnenju nima smisla razpravljati o horizontalnih vprašanjih, kot so preglednost, ISDS in tako naprej. Tega v svojem mnenju ne bi smeli omenjati. Mislim, da bi vodilni odbor moral izpostavljati ta vprašanja. Sam bi predlagal, da se osredotočimo na vprašanja, ki so za nas relevantna. Teh ni malo, številna vprašanja, v katerih se pogovarjamo v povezavi z TTIP-om, se nanaša tudi na varnost hrane. V naši politični skupini smo zauzeli nekoliko bolj konstruktiven pristop, kot ga je moč razbrati iz poročila mi imamo nekoliko drugačen pristop od pripravljalca mnenja. Kar zadeva varno hrano in te tip. Na tem področju obstaja kar nekaj pomislekov. Obstaja tudi kar nekaj vprašanj, o katerih se ZDA nima smisla pogajati, zato ker že sedaj vemo, da nam pri teh vprašanjih ne bo uspelo doseči uskladitve zakonodaje. standardi na področju varne hrane v Evropski uniji so zelo visoko postavljeni, nikakor ne želimo storiti koraka nazaj. Tako da po mojem mnenju res nima smisla, da se začnemo pogajati z ZDA o GSO-jih. Dejstvo je, da imamo v Evropski uniji svojo zakonodajo na tem področju, popolnoma drugačen pogled na vsa ta vprašanja, tako ko gre za gojenje ali negojenje GSO-jev. Mislim, da se ZDA in Evropska unija glede tega ne bosta mogli zediniti. Glede preostalih vprašanj, no ki jih je poročevalec predstavil kot uh, nespremljive, jaz že mislim, da bi o tem lahko razpravljali. Oglejmo si recimo pesticide. ZDA so z svojo nično toleranco pri pesticidih eh, praktično onemogočile izvoze iz eh, Evrope. Čeprav eh, mi proizvajamo vedno več visoko kakovostnih živilskih proizvodov, ampak ravno pri pesticidih se nas tukaj omejuje, omejuje tudi pri živilih oziroma nasplošno na področju okolja bi morali nastopiti nekoliko bolj konstruktivno in nekoliko bolj samozavestno. Ehm, ne smemo vedno govoriti samo o tem, eh, kaj ne želimo, ampak moramo kot evropejci postaviti tudi določene zahteve. Občutek imam, da v parlamentu vedno govorimo samo o tem, česa ne želimo. Končno bi morali začeti razpravljati o tem, kakšne so naše zahteve do ZDA. Uh, Naj omenim na področju oznake živil, recimo označba izvora. Tukaj imamo konkretne zahteve, kar se tiče našega dostopa do ameriškega trga in kar se tiče zaščite naših proizvodov na ameriškem trgu. Skratka, parlament bi moral prevzeti bolj proaktivno ulogo. No, v preostale podrobnosti se ne bom spuščal, v moji politični skupini še nismo imeli dovolj razprav o tem. Najprej moramo uskladiti naša stališča, eh, se pa veselim eh, prispevkov kolegov in upam na dobro sodelovanje z eh, poročevalcem in z poročevalci v senci. Sedaj pa skupina socialistov, Pavel Pot. Ah, Hvala lepa, predsednik. Najlepša hvala tudi pripravljalcu mnenja za ta predlog. Sicer smo na samem začetku tega procesa. Mislim, da že od samega začetka zelo dobro vemo, kaj želimo. Mi želimo ohraniti evropske standarde na področju varne hrane, na področju javnega zdravja. komisija pravi, da je varuhinja pogodb. Mi kot parlament pa smo varuh evropske zakonodaje, tako da si moramo biti na jasnem, kaj pravzaprav želimo. Žal mi je, da se bomo pogovarjali zgolj o mnenju. Mislim, da bi se morali pogovarjati o poročilu na lastno pobudo, tako kot je to storil odbor za kmetijstvo, ki bo tudi opravil razpravo o samem poročilu mnenje kot takšno ne bo uspelo zajeti vseh področji, ker gre tu res za zelo širok nabor tem, ki bi jih moral obravnavati tudi naš odbor. Večina pomislekov, ki jih je javnost izrazila, sodi na področje javnega zdravja in varne hrane. Sam ne nameravam predstaviti pretirano negativnih mnenj. Mislim pa, da me bo skupina podprla pri predlaganem pristopu in tudi pri pripombah, ki jih bom podal. Mi si želimo biti čim bolj odprti in konstruktivni, vendar za skupino socialistov evropski standardi morajo ostati v veljavi, o njih se ne bomo pogajali. Pogajanja pa tudi razprave bodo izjemno kompleksni, zaradi časovnih omejitev pa bi se morali osredotočiti predvsem na vprašanja, ki se nanašajo na, na javno zdravje in na varno hrano. Pripravljalec mnenja je prej omenil zakonodajo REACH. Naj predstavim še en dokument. Ta dokument je pripravil ameriški kongres Sam se že veselim srečanja z ameriškim kongresom, vendar se mi zdi, da bo nastal problem. Tisto, kar ameriški kongres omenuje, imenuje netarifne ovire, so za nas standardi. Naprimer, ko gre za goveje meso, ki so ga pridobili z govedi, ki je bilo hranjeno z hormoni. Potem, kaj je z ostanki reptopamina pri prašičjem meso. Potem uvoz češen, ki so bile okužene z omonilijo. Skratka, ogromno vprašanje zajetih v tem poročilu in gre res za precej širok spektr področji. V Evropi seveda želimo vedeti, ali je mleko, ki ga uvažamo iz ZDA, polno somatskih celic ali ne. Potem so pa tu še ostala vprašanja, ISDS, potem preglednost. To je nedvomno zelo pomembno ampak sam menim, da bi se morali sredotočiti predvsem na javno zdravje in na varno hrano. Tako da se že veselim sodelovanja z pripravljalcem mnenja, pa tudi s poročevalci v senci. Na včerajšnjem sestanku smo videli, da obstaja še kar nekaj manevrskega prostora pri teh pogajanjih. Zagotovo nam bo uspelo doseči dogovor in tudi zaščititi interese evropskih državljanov. Veisi. Hvala lepa. Gospa Grlen, GCR. Hvala lepa, predsednik. Ko sem prvič prebrala to mnenje, moram reči, da me je kar nekoliko presenetilo vse skupaj, predvsem sam ton tega mnenja. Moram reči, da mnenje natančno predeljuje probleme, ampak vseeno me je zaskrbelo, ker predvsem povdarja agendo proti ZDA, proti korporativnemu svetu. Mislim, da nekako nespametno omenjate tudi tiste vprašanja, ki se porajajo okoli te tipa. Kot pripravljalec mnenja seveda lahko zauzame stališče, kot mu je ljubo, tudi lahko odrazi stališče skupine zelenih, vseeno pa nismo vsi enakega mnenja o tej tipu kot on. Ne bom sedaj kritizirala vsake vrstice posebej, lahko pa povem, da bom vlagala predloge sprememb na praktično vsako vrstico v tem mnenju. Popolnoma se strinjam z gospodom Dorfmanom, ki pravi, da je pripravljalec mnenja zauzel zelo negativno mnenje, zelo negativen pristop. Ne omenjate tistih področji, kjer bi dejansko lahko v Evropi nekaj pridobili, pri tem sporozumu. Omenjate zgolj področja, kjer naj bi prišlo do spodkopavanja naše zakonodaje. Omenjate tudi kakovost zraka in sama sem ugotovila, da ameriški standardi, zlasti ko gre za emisije iz avtomobilskih izpuhov, predstavljajo precej višji standard kot pri nas. In v ZDA tudi nimajo tolikšnih težav s kakovostjo zraka, kot jih imamo mi. Se pravi, da naši zakonodajni postopki niso vedno najboljši in je celo nekoliko arogantno, da dajete misliti, da to drži. Mislim, da bi se lahko vsi nekaj naučili drug od drugega. V tem mnenju ne omenjate potencijala za zeleno rast, za zelena podjetja, za zelena delovna mesta, če bi sklenili ta sporazum. Sporazum TTIP bi moral biti tudi nek instrument, s katerim bi lahko razrešili obstoječe spore. Poleg tega bi v okviru te tipa lahko obe strani iskali pragmatične izvedljive rešitve, ne pa da se zgolj širi strah zaradi regulativnih standardov. Gospod Stas uporablja tudi formulacijo mednarodni odpadnik, ko omenja ZDA in po mojem mnenju je to absolutno nesprejemljivo in resnično si ne želim, da bi naš odbor podpiral takšno mnenje. Pripravljalec mnenja omenja tudi rič, kot da bi ta sporazum rič ogrozil. Nobenega razloga nimamo, da bi verjeli v to. Res je, da bo vzpostavljen tudi organ za regulativno sodelovanje, vendar ta organ ne bo imel pristojnosti, da usili kakršne koli spremembe ali da odpravi rič ali da uveljavi ameriški sistem TOSKA. To enostavno ne drži in mislim, da ni prav, da dajete misliti, da bo do tega prišlo če povzamem, če želite marginalizirati ta odbor, pa ne zgolj v parlamentu, namreč, če bi takšno mnenje postali odboru za trgovino, bo odbor za trgovino enostavno zavrnil to mnenje. Če bomo podprli to mnenje, bomo dali misliti, da ne podpiramo te tipa strinjam se, da potrebujemo standarde, da potrebujemo zakonodajo, tudi ko gre za varno hrano. Če pa bomo uporabili to mnenje, ki je zapisano v nekorektnem tonu, nas ne bodo jemali, resno še kakšna vrata si bomo zaprli. V Evropi se pogovarjamo vedno v absolutnih terminih. Ko se v nečem dogovorimo, potem združimo suverenost, ki jo imamo in nekaj storimo. Tu pa gre za trgovinski sporazum, ne gre za nekaj istega. Trgovinski sporazumi od nas ne zahtevajo, da prenesemo svojo suverenost na drugo stran. Mi trdimo zgolj, da želimo sodelovati, da želimo najti načine, kako čim bolje sodelovati na področju trgovine in sočasno ohraniti svojo kulturo, tradicijo in tudi standarde. Kot rečeno, naj se vrnem nazaj na prvotno pripombo. Ko sem prebrala to mnenje, me je skoraj da vrglo na rit, mislim, da je bilo to mnenje absolutno preveč enostavno in simplistično zapisano. Po mojem mnenju s tem mnenjem ne bomo prišli nikamor, tako da bom uložila celo kopico predlogov sprememb. No, no, hvala. Hvala lepa. Skupina Alde in gospa Jetrmaki. Kiitoksia. Haluan myös lausua. Hvala lepa, gospod predsednik. Sama bi se prav tako rada zahvalila pripravljalcu mnenja. Moram priznati, da sem pričakovala nekoliko bolj pozitiven pristop do tega vprašanja. Sem mislila, da bo sprejel kakšno pobudo na tem področju. Dejstvo je, da so se razmere nekoliko spremenile, ko gre za preglednost, naprimer, odkar je bilo pripravljeno to mnenje. Komisija je tudi sprejela odločitev, da bodo parlamentu dani na voljo vsi dokumenti, razen prečiščena besedila. Sama se absolutno zauzemam za preglednost, ampak ne moremo zahtevati dostopa do čisto vseh pogajalskih dokumentov če nasprotna stran ne želi razkriti vseh informacij, je to pač del igre. V tem primeru vsi dokumenti niti ne bodo dani na voljo in vzpostavilo se bo neko čudno ozračje. Zato sem sama tudi hvaležna komisiji, da je poskrbela za večjo preglednost, za večjo dostopnost do dokumentov. Mislim, da je to velik korak naprej v primerjavi z ostalimi pogajanji, ki so potekala v preteklosti na isto temo. Točka pet v tem mnenju. V točki pet predlagate, da bi iz pogajanj izključili določena področja. Parlament se je odločil, da bo sprožil pogajanja. Sprejeli smo tudi odločitev, da bodo izključena vsa kulturna vprašanja sama sicer ne bi v tem trenutku izključevala dodatnih področji. O pogajalskem mandatu smo se namreč že dogovorili, tako da bi morali zauzeti ravno nasprotno stališče. Po mojem bi bilo bolj pametno, če bi zapisali, kakšni so naši cilji, naše pobude, naši pomisleki, naš skrbi, naprimer okolje, varna hrana, pesticidi, kemikalije, vse to se omenja v tem mnenju in to so področja, ki nas nekoliko skrbijo. Zato bi bilo smiselno, da izpostavimo tudi svoje cilje, ne pa da govorimo zgolj o tem, kaj bi morali izključiti. Se pa strinjam, da so nekatera od teh vprašanj problematična in da se v njih enostavno ne bomo uspeli zediniti. Zato predvsem, ker je izhodiščna točka preveč različna. Pogajalci so tisti, ki se bodo morali o tem odločiti, mi pa bomo zgolj skrbno spremljali pogajanja. Dobro je, da poslanci vemo, kakšno je mnenje kongresa s tem v zvezi. Na zadnjih pogajanjih na začetku recimo spoh nismo imeli pojma, kakšno je mnenje kongresa, niti nismo spremljali, kaj se tam dogaja. Skupina Alde je takrat obiskala Washington in ugotovili smo na tem obisku, da kongres naprimer nikoli ne bo podprl akte. Kasneje je bil predlog akta tudi zavrnjen. Zato moramo v teh pogajanjih in v tem primeru poskrbeti predvsem za to, da bomo v parlamentu obveščeni o tem, kakšno je mnenje nasprotne strani, da se izognemo kakršnim koli neprijetnim presenečenjem pred sprejemanjem končne odločitve. Skratka, zelo tesno moramo spremljati pogajanje, natančno predeliti cilje, pa tudi svoje zahteve. Sredotočiti se moramo na tisto, kar je pomembno za naš odbor. Predlaguje la kolega Forenca. Pina Guje, Forence. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da se danes lotevamo zelo pomembne razprave. Skupina GUE se strinja s tem kompleksnim pristopom, ki ga je kolega zauzel v tem mnenju. Po našem mnenju je v tem dokumentu izpostavljenih dovolj kritičnih točk, ki se pojavljajo pri tej tipu, naš odbor bi lahko odigral pomembno vlogo pri vsem skupaj. Večkrat smo že izrazili, kaj nas skrbi kot skupino in ti pomisle, ki ne izhajajo iz kakršnih koli predsotkov ali česa podobnega, izhajajo iz presoje, ki smo jo opravili na podlagi mandata. In tu ne gre zgolj za določbo ESDS kot veste, po našem mnenju ta določba škodi državam in tudi državljanom, zlasti ko gre za sprejemanje odločitev. Poleg tega se vsebinsko opredeljuje do določenih vprašanj, naprimer varna hrana, javno zdravje. Danes se torej zauzemamo ne zgolj zato, da bi ohranili evropske standarde, temveč tudi zato, da bi bolje razumeli, kakšne so realne možnosti, ki jih imajo države članice in tudi parlamenti, pa tudi državljani pri sprejemanju odločitev in pri opredeljevanju naprimer okoljskih standardov, standardov na področju zdravja ljudi in tako naprej skupina GUE se bo sredotočila na posamezne vidike. Mi si želimo, da bi se to besedilo še izboljšalo. Mnenje kot takšno nas je sicer prepričalo, ampak vseeno bi ga lahko na nekaterih mestih nekoliko bolj poglobljeno predstavili. Zanima nas tudi, kakšno možnost imamo, da posredujemo, kako zavezujoče so naše odločitve kaj se dogaja s tem sporazumom, ali je dejansko skladen z mandatom, ali lahko kasneje odpremo razpravo o posameznih vprašanjih, ki so pomembna za ZDA, naprimer GSOE, potem eh, meso, ki je bilo obdelano s klorom in tako naprej. Želimo si, da bi na komisija podala več informacij s tem v zvezi, pa tudi, da bi ponudila dodatna jamstva, kot to opredeljuje pogodba. Za nas je pomembno tudi izvajanje sanitarnih in fitosanitarnih standardov. Kot veste, Evropa izvaja načelo farm to fork, se pravi od vil do vilic. Vsak proizvod bi moral biti sledljiv Za ZDA je pomembno zgolj to, da se opredeli, odkot je prišel končni proizvod, za nas je pomembna celotna veriga. Zelo pomembno je, da če je nek proizvod okužen, da ga čim hitreje umaknemo iz trgovine. Zelo pomembno je, kako se bomo lotili tega vprašanja. Potem je tu še previdnostno načelo. Maastrichtska pogodba je tista, ki predvideva to načelo. Pomembno je, da imamo tako ex ante kot ex post nadzor na evropski ravni. Je pa res, da se naš nadzor razlikuje od tistega, ki ga izvajajo v ZDA. V tem mnenju bi morali obravnavati tudi vprašanja, ki so vezana na okolje, na hidravlično vrtanje, potem na goriva, ZDA na tem področju naprimer ne spoštujajo minimalnih pragov, ko gre za izpuste toplogrednih plinov. In še zadnja zadeva, Rič, to ste že omenjali, jasno moramo povedati, da se te tip ne bo smel zlorabljati za to, da se kakorkoli spodkoplje zakonodaja Rič. Tudi pri tem vprašanju bi naš odbor moral resno opraviti svoje delo. Še zadnja pripomba. Naša skupina sodeluje tudi s civilno družbo. Treba je posredovati informacije, državljane je treba obvestiti o tem, zakaj dejansko gre pri pogajanjih o tej tipu, samo na tak način bomo tudi poslanci lahko opravili boljše delo. Hvala lepa. EFDD. E, e Kolega Fonta. Grazie, predsednik. Hvala, gospod predsednik. Včeraj smo na sestanku poročevalcev v Senci že izrazili pozitivno mnenje glede tega dokumenta. Nekateri pravite, da je zauzel precej kritično stališče, po našem mnenju pa zgolj odraža mnenje državljanov in tudi vseh ostalih, ki jih skrbi ta sporazum. TTIP bi moral za Evropsko unijo biti priložnost, predvsem z vidika vzpostavljanja novih delovnih mest in zagotavljanja više gospodarske rasti. Je pa res, da moramo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito javnega zdravja in varne hrane. Uporabljati je treba tudi previdnostno načelo. To je ključna smernica, ki se vedno upošteva, ko se sprejema zakonodaja, ki se nanaša na potrošnike. Tudi zdravstveni in okoljski organi bi morali imeti možnost povedati svoje mnenje, ko se naprimer dajo na trg v obtok proizvodi, ki vsebojo kakršnokoli snov, ki pri nas še ni odobrena. Pomembno je, da imamo možnost prepovedati uvoz mesa v Evropo, predvsem tistega mesa, ki vseboje kakršnekoli hormone ali antibiotike. Zaščititi je treba seveda tudi raznolikost naših proizvodov, ki so označeni z ZGP-ji in. OGP-ji, poleg tega bi morali prepovedati uvoz mesa kloniranih živali ali mesa, ki je bilo kakorkoli obdelano s klorom. ZDA ne bi smele kakorkoli ošibiti standardov, ki veljajo v Evropski uniji na področju javnega zdravja in varne hrane strinjam se, da bi morali odpraviti vse tiste ovire, ki povzročajo zgolj stroške. Je pa res, da ti tip ne bi smel spodkopati standardov, ki veljajo na področju prostega pretoka blaga, zlasti, ko gre za kemikalije, za zdravila in tako naprej. Strinjamo se, da so nekatera vprašanja nekoliko sporna, ko gre za jedrska vprašanja, ko gre za naprimer plin iz krilovca, tu je tveganje verjetno še previsoko ko gre za standarde na področju okolja, mislim, da bi morali ohraniti standarde na tako visoki ravni, kot jih trenutno imamo. Biti moramo dosledni. Potem pa še preglednost. Nekateri kolegi so rekli, da je pač del igre, da se nekaterih dokumentov ne da na voljo v okviru pogajanj. Ampak na vse zadnje mi govorimo v teh pogajanjih tudi o odpravi določenih ovir. Problem je v tem, da ne vemo, kaj točno ZDA sploh zahtevajo od Evropske unije, tudi ko gre za odpravo takšnih ali drugačnih ovir. Pomembno je, da se v teh pogajanjih zaščiti javno zdravje. Zato bi naš odbor moral imeti svojo besedo pri tem. Hvala. Uh, Še 12 vprašanj imamo na seznamu. Malce zamujamo, tako da bi vse prosil, da svoje izjave omejite na minuto in pol. Gospod podpredsednik, pa njojmo besede, izvolite. Eh, Hvala, gospod predsednik, dragi kolegi. Mislim, da je prišel trenutek, da jasno in glasno povemo svoje mnenje v zvezi s tem priporočilom, namenjenem Evropskemu komisiji, Evropski komisiji. Jasno moramo reči ne, ne določenim argumentom, ki jih slišimo tu in tam. Tudi danes sem jih slišal par no, v današnji razpravi. Torej, mislim, da moramo jasno in glasno Evropski komisiji, ki je zadolžena za vodenje pogajanj, povedati, da mora spoštovati transparentnost ni dovolj, da o tem samo govorimo, ampak to moramo v praksi zagotoviti. Res je, pač 28 držav članice ne more naenkrat pogajati, tako da je posem normalno, da je Evropska komisija tista, ki vodi pogajanja. Ampak ta pogajanja morajo biti ne samo transparentna, ampak meni, da moramo tudi mi v Evropskem parlamentu biti bolje obveščene v zvezi s tem, kako potekajo pogajanja. In to eh, v vseh eh, etapah moramo vsi imeti dostop do teh dokumentov, podobno kot države članice. In tako pa samo dobimo informacije, da, da se je nekaj spremenilo, zato ker naprimer smo v eh, mesecu maju izvršili pritisk zaradi evropskih volitev in tako naprej. Ampak od volitev naprej. Se ni zgodilo, ne vem kaj v praksi, samo besede smo slišali in mi kot poslanci v Evropskem parlamentu, nismo obveščeni v zvezi s um, tovrstnimi spremembami. Mislim, da moramo to izpostaviti danes. Prav tako mora Evropska komisija se posvetovati s predstavniki civilne uh, družbe. To je tudi obljubila. Povedala je, da bo vzpostavila nek organ 15 članov, kjer bodo zastopani sindikati, civilna družba in predstavniki podjetij mislim, da se mora organizirati neka bolj osebinska demokratska razprava z vsemi akteri, ki prihajajo iz civilne družbe in s socialnimi partnerji. Ampak zaenkrat na to posvetovanje še čakamo. Čakamo na to transparentnost in čakamo na to posvetovanje. Prav tako bi želel izpostaviti še nekaj in sicer Evropska komisija mora um, natančno spoštovati pogajalski mandat, ki ga je dobila. Um, glede tega, oziroma glede socialnih norm, okoljskih standardov in glede previdnostnega načela moramo biti izjemno strogi. Ne smemo ga zamenjati z ameriškim pristopom. V skladu z ameriškim pristopom moramo najprej pač, bi morali najprej dokazati, da je, neko, da je nek proizvod škodljiv, zato da bi ga lahko potem umaknili iz trga. Zato se ne smemo odločiti. Želel bi se tudi navezati na določene govornike, naprimer na Bastasa, uh, in uh, se strinjati s tem, kar je bilo povedano. Prav tako moramo jasno povedati, da smo mi kot Evropski parlament uspeli uporabiti svoj veto v zvezi s uh, pogodbo akta, v zvezi s um, po, sporozumom SWIFT, v zvezi s izmenjavo podatkov in mislim, da smo s tem pokazali, da smo uh, pripravljeni prizeti odgovornost v zvezi s temi um, področji. Torej, skratka, menim, da moramo biti kar se da strogi v zvezi s temi vprašanji, zato da bi zagotovili, da um, bi jasno pokazali, da ne bomo samo sledili američanom v zvezi s določenimi področji, ampak da bomo prevzeli bolj vodilno vlogo. Hvala, spoštovani kolegi, že enkrat vas prosim, da spoštujete časovno mito. Gospod Pezlise. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zaprosil bi vas, da si v bodoče vzamemo več časa tukaj v odboru, zato da razpravljamo o TTIP, kajti to je tema, ki zelo zanima tako poslance, kakor tudi naše državljane. Kot koordinator skupine ELS se naj povem, da naša skupina podpira TTIP, tudi to je treba povdariti. Rast in zaposlovanje niso neka, neko obstransko vprašanje, to je nujno potrebno v današnji Evropski uniji. Zato je bolje, da mi skupaj z američani krojimo svetovna pravila, kot pa da američani to počno z Kitajci. Seveda ne smemo popuščati pri okolju, pri varstvu potrošnikov, pri zdravju. Tukaj se moramo pogajati trdo in moramo izpogajati vse to, kar državljani pričakujejo od nas. Še nekaj konkretnih točk. Tukaj se obračam na komisijo. Z američani imamo sporazum na področju emisij iz letalskega prometa in eh, strokovnjake menijo, da bi se o tem lahko eh, pogovarjali tudi v okviru TTIP. Zanima me, če potekajo kakšni pogovori o tem. In pa še vprašanje kloniranja živali. V zvezi s tem zakonodaje še nimamo, tudi zato, ker si komisija ni eh, upala predlagati kaj konkretnega. Zato komisija apeliram na vas, da poskrbite pri ameriških partnerjih, da se tukaj poda konkreten predlog. Eh, mi potrebujemo tukaj zakonodajo, ki jo je treba uveljaviti tudi v pogajanjih z američani. Gospod Vitema, najlepša hvala, gospod predsednik. Bom danes govoril nizozemsko. Moram reči, da v tem sporazumu TTIP vidim ogromno priložnosti, ampak tudi nekaj grožen. Ena izmed uh, eh, grožen je uvoz jajc uh, iz uh, kletne reje, iz baterijskih kletk. Um, to smo v Evropski uniji prepovedali, zato se zna zgoditi, da bomo to vrstna poceni jajca začeli uvažati iz uh, eh, ZDA in upam, da to ne bo posledica sprejetja sporozuma TTIP. E Potem pa še nekaj v zvezi s eh, prašičjim mesom in govejim mesom. Um, tudi njihove življenjske pogoje, življenjske pogoje teh živali bi morali pregledati v skladu v tem, s tem sporozumom. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz se strinjam s predhodnimi govorniki in sicer mislim, da potrebujemo malce več časa, da se pogovorimo o teh zadevah na našem odboru, tako da bom zelo kratek. Razprava v zvezi s tem sporozumom je ključna. In čudno se mi zdi, to kar trdijo nekateri in sicer, da so naklonjeni TTIP-ju. E um, TTIP e se ne naša na tarife, ampak na zakonodajo kot tako in obstaja. Neko nasprotovanje tenzije med tistimi, ki pravijo, da moramo ohraniti spoštovanje standardov in med tem, da se pač pogovarjamo o zakonodaji kot taki. Mislim, da te pritiski obstajajo in tega ne smemo zanikati. Uh, Eh, na to, o tem se morajo, okoli tega se morajo vrneti, vrteti naše razprave. Ampak nekateri potem pravijo, ja, da imamo vedno bolj tiste eh, tehnično regulacijo, pa bolj politično regulacijo, ampak kje bomo potegnili črto in kdo bo to storil? Kako transparentno in kako eh, demokratično bomo povlekli to črto med tema dvema vidikoma? In nekateri potem pravijo, ja, pa si pogledajte samo eh, zakonodajo na področju avtomobilov, kjer imamo ogromno tehničnih sedel. Če vas zanima zakonodajo na področju avtomobilov, bi želel vse pozvati, da 10. do 3. marca, do 10. do 13. marca greste na svetovni forum za harmonizacijo. Um, ehm, registracijo zvezi so vozili. Ogromno platform imamo, kjer se pogajajo o harmonizaciji to vrstne zakonodaje. In zakaj potrebujemo še TTIP zaradi eh, povrh tega? Mislim, da se moramo tam spustiti predvsem v harmonizacijo politične, eh, politične regulative. Potem pa se lahko spustimo v to bolj novo področje, kjer se bomo še opredelili, kakšno je naše stališče. Skratka, moramo se spustiti v bolj eh, to fundamentalno razpravo, ne pa samo, da rečemo, ja, ljubimo Ameriko in bi morali sprejeti TTIP.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 nek trg, kjer ni nikakršnih trgovinskih ovir, ne bo zagotavljajo enakih priložnosti za ameriška in evropska podjetja. Priznan strokovnjak z področja gospodarstva je to povedal na sledeči način. Če boste volka spustili v eh, kokošnjak, se ni treba ne tako dolgo spraševati o tem, kakšen bo rezultat. Glede tem, ki so najbližje našemu odboru, pa ne omenim, da imamo tudi um, mednarodno nevladno organizacijo na področju okolja, ki je sprejela izjemno zanimiv dokument v zvezi s uh, Eh, hrano iz GSO in uh, trgovinskim sporazumom med Evropsko unijo in ZDA. To je naslov tega uh, dokumenta, ki ga je sprejela ta organizacija in v katerem dokazuje, da imajo v Ameriki biotehnološka podjetja ogromen, ogromen vpliv kot lobisti. Njihov namen pa je, da zrušijo evropske standarde na tem področju in to je posebno nespremljivo. Želel bi čestitati pripravljalcem tega mnenja. Mislim, da niso proti američanom, ampak se zauzemajo predvsem za to, da bi obranili evropske vrednote. Govora je bilo tudi o bolj konstruktivnem pristopu, ampak to, to bi časi znalo pomeniti, da moramo mi odstopiti od svojih interesov. Menimo, da lahko ta a, sporozum podpišemo samo, če bomo uspeli obravniti, obraniti svoje interese. Gospa Gostete, najlepša hvala, gospod a, predsednik prebrala sem to, kar je predlagal poročevalec in malce me skrbi to. Ti predlogi se mi zdijo zelo pristranski in eh, dogmatični. V zvezi s tako zelo pomembnim vprašanjem menimo, da moramo biti razumni. Pred nami je skratka tema, ki je ključna za naš odbor. Naš odbor menim, da se mora spustiti v to temo, kot je povedal tudi poročevalec uh, v senci za ELS in eh, mnenje našega odbora mora pokrivati pač naše pristojnosti. Tako da se posem strinjam s tem, da ne smemo popuščati glede evropskih standardov, pa naj bodo te okoljski, uh, povezani s prehrano in podobno popuščati glede standardov ne smemo. Ampak ali moramo samo zaradi tega zapreti vrata temu sporozumu? Ne. Prvo kot prvo moramo komisiji zaupati, ampak kratka biti zelo um, zahtevni vizavi komisije. To je nujno. Če komisiji ne bomo zaupali, kako sploh lahko od njih pričakujemo, da bodo primerno vodili pogajanja. Kot rečeno, moramo biti zelo zahtevni v zvezi s tistimi standardi, ki so za nas ključni. Ubraniti moramo skratka to, kar moramo braniti, ampak vrat uh, si ne smemo zapreti. To bi bilo obžalovanja vredno. Če bi, na primer, se ZDA raje obrnili na Kitajsko, zato ker bodo ocenili, da za Evropo ne bodo dosegle ničesar. Tako da se ne smemo zapreti, ne smemo zapreti vrat, obstaja ogromno gospodarskih interesov, ki. Um, so tu izjemno pomembni in menim, da ne smemo uporabljati tega vprašanja sporazuma TTIP-ja za napačne namene. Pa na naših plečih je ogromna odgovornost. Tudi javno mnenje ima ogromno vprašanj, tudi javnost ima ogromno vprašanj v zvezi s tem sporazumom. Mi moramo razložiti, kakšno upanje lahko TTIP pomeni, hkrati mor, moramo, moramo omeniti tudi grožnje, uh, in jasno povedati, da ne bomo popuščali glede zadev, ki so ključne za naš odbor. Najlepša hvala, gospod Bilbot. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Sama nameravam upoštevati to časovno omejitev, pravzaprav bom se še malce krajšal. Zelo pazljivo sem prisluhnila poročevalcu in strinjam se z njim. Strinjam se, da moramo varno prehrano vključiti kot prioriteto. Prav tako se lahko strinjam s uh, kolegi iz ELS, ki so povedali, da bi morali vključiti tudi vprašanje označevanja proizvodov zlasti države izvora. In upam, da se bomo o tem pogovarjali tudi popovdan. Ampak meni skrbijo klinični preizkusi, v glavnem me skrbi to. Um, poklicni trokonjaki iz tega področja so stopili v stik z nami in pa tudi zdravstvene organizacije so izrazile skrb. Povedali so, da preko TTIP-a e ne smemo spodkopati dela v zvezi s transparentnostjo kliničnih preizkusov klinične preizkuse moramo imeti bodi si, če so uspešni ali neuspešni in dobiti vse informacije o zvezi s tem. In to mora biti posebno transparentno. Skratka, zagotoviti moramo, da ta sporozum ne bo spodkopal dela, ki smo ga opravili, tudi zato, ker je parlament eh, sprejel soglasno odločitev v zvezi s tem. Najlepša hvala, gospod Filner. Thank you very much. Uh, when I read this text, I got the threat. Najlepša hvala. Ko sem prebral to besedilo, sem dobil tis, da je DTP ogromna grožnja za okolje in uh zdravje in da je idiot, kdorkoli želi sploh sprejeti ta sporazum. Ampak to ne drži. Razlog, zakaj to besedilo daje vtis, da je to ogrožnja in nepriložnost, je ta, da v besedilu govorimo samo to, če se nočemo. Ne omenjamo pa tistega, kar želimo. To je podobno, kot če bi tu sprejeli resolucijo, naprimer, v zvezi s Kyotom ali podobnim sporazumom in bi izpostavili samo grožnje, ki um, jih predstavlja ta sporazum vizavin že obstoječih evropskih politik na tem področju in da bi morali biti skrajno previdni. Ampak sam trdim ravno obratno, če bomo izpostavljali to, kar želimo doseči, naprimer na področju antibiotikov, imamo ogromne težave. Ampak lahko prepovemo um, vso govedino, imamo lahko visoke tarife. Ampak to teh škodljivcev ne bo um, ustavilo. Če želimo, oziroma že, morali bi se osredotočiti na to, kar želimo doseči, naprimer kemikalije, fosilna goriva, um, varna hrana in tako naprej. Ja, seveda se tu in tam uh, glede teh področji za ZDA ne strinjamo, zato ker imamo svojo politiko, ampak uh, mi imamo po našem mnenju pač najboljšo politiko na svetu, oni pa morda drugo najboljšo na svetu. In če se z njimi ne moremo sporozumeti v zvezi s temi področji, s kom se kom se potem stavbamo. Marmodar ni naše mnenje, da moramo zdravstvene in okoljske težave nasloviti z mednarodno zavezojočimi um, sporazumi. Če nismo tega mnenja, mislim, da lahko kar upustimo svoje prizadevanja kot odbor na vseh teh področjih. Potem pa kritiki pogosto uh, trdijo, da samo dajemo vtis, da je tega mnenja samo splošna javnost. Ampak ne, Če pogledate eurobarometer, boste videli, da 58 odstotkov evropejcev misli, da je TTIP dober, tam okoli 28 pa da je slab. Čeprav smo, oziroma čeprav so bili skoraj da ustrahovani v zvezi s tem sporozumom. Tako da moramo zadevo postaviti na glavo in pisati o tem, kar želimo, ne pa samo o tistem, česar se bojimo. Najprej hvala, gospod Borcen. Eh, hvala, gospod predsednik. Vstop v veljavo TTIP-a bo seveda imel številne posledice za mnoge posameznike. Ne vemo pa, ali bodo te posledice pozitivne ali negativne. Eno pa je jasno, V evropskih institucijah se drugače pogovarjamo o TTIP-u, kot se o tem pogovarjajo posamezniki na ulicah. V parlamentu se ne moremo dogovoriti niti o tem, ali bo ta sporazum prinesel koristi ali negativne posledice. Zaradi vsega prikrivanja pri tem sporazumu, zaradi pomankanja pomembnih informacij, pa se med državljani širi vse bolj negativno mnenje oziroma nič več se ne pogovarjajo o tem, kaj bi ta sporazum lahko doprinesel. Več se pogovarjajo o tem, koliko delovnih mest bomo izgubili zaradi tega, kakšni bodo ekološki standardi, zdravstveni standardi ali bodo nižji ali ne, koliko multinacionalk bo tožilo države članice. Tako da se mi zdi, da smo že v samem začetku naredili napako. Evropska komisija je tista, ki jo je storila. Namreč pri teh pogajanjih je vedno vladala precejšna tajnost, vse je bilo zaupno, kasneje nismo opravili ustrezne razprave in zdi se mi, da bomo imeli precejšne težave pri prepričevanju državljanov o koristnosti tega sporazuma. No, v tem trenutku nihče ne ve, kako bo izgledala dokončno besedilo sporazuma. Je pa v tem trenutku seveda vse odvisno od tega, ali nam bo komisija zagotovila, da bodo ostali v veljavi evropski standardi. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospa Konečna. Děkuji, pane předsedo, už také jenom krátce. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji. Najlepša hvala, gospod predsednik, tudi sama sem lahko zelo kratka. Eh, Žila bi se zahvaliti prečevalcu in za razliko od kolegov, eh, mislim, da ne smemo zaupati komisiji. V zvezi s tem sporazumom nas je komisija posem prepričala, da ni zaupanja vredna. Če zaupanje želi, bi nam verjetno poslala konsolidirano besedilo in v to mnenje, sploh ne bilo treba, o tem mnenju ne bilo treba omenjati, da želimo to konsolidirano besedilo. Celotna Evropska unija temelji na transparentnosti. In mi kot evropski poslanci moramo zdaj zahtevati to vrstna besedila in to se nam zdi posem nespremljivo to vrstni tajnosti moramo jasno reči ne. Saj je to besedilo, ki zadeva vse evropske državljane in pravica imajo, da so obveščeni o tem, kaj se dogaja. Pa še nekaj bi želela izpostaviti, zvezdne, ker je bilo rečeno. Pa sem se strinjal s petim odstavkom. Želela pa bi ta peti odstavek še eh, obogatiti in dodati klinične preizkuse. Tudi z mano so stopili v stik poklicni strokovnjaki z področja zdravstva in izrazili skrb. Direktiva o medicinski varnosti Evropske unije je bila, zdaj bila sprejeta, je zelo stroga in prav je tako. In obstaja ogromna razlika med našo politiko na tem področju in, po, in politiko ZDA. In prav vseeno uh, mi je, če nekdo v ZDA meni, da ne smemo biti transparentni. Nas so izvolili državljani Evropske unije in transparentnost moramo zahtevati.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 Vprašanje pa je, katere razlike so za nas spremljive in katere razlike ne bodo neposredno vplivale na naše odnose, vključno z gospodarskimi odnosi. Torej, odločiti se moramo, katere razlike so za nas spremljive in katere so tako bistvene, da kompromisni možen, naprimer zdravje, varnost in tako naprej, to vrstna področja so bila danes že omenjena. Prav tako pa se postavlja še eno vprašanje. In sicer določena evropska zakonodaja preprosto ni spremljiva za, za da, če bomo izključili ta a, področja iz a, pogajen, se mar ne bo zgodilo to, da bo ameriška zakonodaja tako in tako vplivala na našo, na našo gospodarstvo. Nikakršnih ocen še nismo slišali v zvezi s tem, tako da ne vemo, kaj pričakovati. Pa še eno vprašanje imam. Naše zakonodajne pobude in a, njihov učinek na konkurenčnost evropske industrije. Že, že smo se pogovarjali o biogorivih in o MSR-ju. In že zdaj, že v tej fazi, je evropska industrija jasno povedala, da če je možno, in tu mimo grede ne govorimo o hajanju um, virov CO2 -ja v Azijo, o selitvi teh uh, industrijskih obratov, ampak prav možno je, da se bo zgodilo, da se bodo te industrijski obrati preselili v ZDA, brško bo to možno. In mislim, da bi morali se tudi tega vprašanja lotiti. Pa še nekaj, kar se nam zdi izjemno pomembno. Sicer obveščanje naših državljanov. Vsi se spominjamo akte in mislim, da bi se morali iz tistega veliko naučiti. V vseh odmorih moramo zagotavljati transparentnost tudi nevladne organizacije konec koncev zahtevajo jasne informacije o zvezi s tem. Pri tem moramo seveda upoštevati vsa pravila glede zaupnosti in tajnosti pogajanja, ampak eh, to mora biti dobro uravnoteženo. Hvala lepa. Pravzaprav se sploh nisem želel javiti k besedi, ampak vseeno sem se zdaj moral uh, oglasiti. Zdi se mi, da razpravljamo na tak način, kot da gre za prvi prostotrgovinski sporazum. Tisti, ki se najbolj razumejo, se tako obnašajo. Eh, do leta 2009 smo imeli ne vem koliko sporazumov, prostotrgovinskih sporazumov, ki so bili vsi za, sprejeti za zaprtimi vrati. No, ampak sedaj seveda moramo biti bolj previdni pri ZDA. Če bomo tolerirali raznolike standarde, potem bo naša kmetijska politika, naše kmetijstvo bo pod velikim stroškovnim pritiskom. Prišlo bo do tekme za najnižje cene. In ustvarjal se bo velik pritisk, kajti nekateri kolegi bodo potem rekli, treba je spremeniti zakonodajo za naše kmetijstvo ali pa tiste dele industrije, ki niso konkurenčni. To bo problem TTIP-a. Ampak ne moremo pa vse skupaj predstavljati kot eh, potop civilizacije. Za Lizbonsko pogodbo je Evropski parlament prvič dobil možnost, da. Eh, tudi sam pove svoje mnenje o sporazumih, da lahko so odloča. In pri drugih sporazumih, recimo pri akti, smo uh, sporazum tudi zavrnili, če se nam ni zdel primeren. Tako da moramo enako postopati tudi v tem primeru. Nihče tukaj ne želi nižati standardov varstva potrošnikov, to je jasno tudi ne moremo pred uh, eh, TTIP-em uh, eh, svariti samo za nabiramo politične točke. Če se odločimo za pogajanja, se moramo pogajati, ne pa da se že vnaprej odločimo, da se spoh ne bomo pogajali. No, samo to sem želel povedati, čeprav se pravzaprav spoh nisem želel javiti prej. Hvala, gospod Petele. Govorimo najbolj pomemben sporazum, tako z vidika posledic, kot glede zanimanja javnosti, zato je tudi velika naša odgovornost. E, podpiram ambicijo za sklenitev sporazuma, želim pa, da nas pri tem vodijo cili, ki bodo v skladu z našimi temeljnimi vrednotami, načeli in standardi. Ne zanima me samo večji obseg trgovine, ampak posledice rasti e, trgovine. E, komisija je bila s predsednikom Junckerjem na čelu jasna, da ne bo dovolila znižanja okoljskih standardov in standardov varnosti hrane. Državljani hočejo glede tega politična zagotovila, podjetja pa pravno predvidljivost in varnost. Natančno je treba vedeti, kakšne so lahko posledice konkretnih členov sporazuma, še posebej, če bi prišlo do sporov v pogojih dveh zelo različnih regulativnih sistemov. Vedeti moramo tudi, ali imamo zagotovljene pogoje za polno implementacijo sporazuma. V javni razpravi smo priča tudi demagogiji, da bo Amerika povozila Evropo z vprašljivimi produkti. Naraščajoča preglednost, ki smo ji priča, je eno od zagotovil, da se to ne bo zgodilo. Vesel sem, da številni delimo mnenje o potrebi definiranja tistih zadev, o katerih se ne bomo pogajali oziroma v jasnih mejah, čez katere ne gremo. Poročilo kolega Stajesa se mi zdi ustrezna podlaga za uskladitev verodostojne končne skupne pozicije. Hvala lepa. Thank you, Madame Dornano. Hvala, gospod Dornano. Merci, merci, monsieur le président. Euh, Permettez-moi tout d'abord. Hvala, Prvo, kar prvo bi se želela zahvaliti poročevalcu STS-u za osnutek tega mnenja, v katerem izpostavljamo določene, tež, določene grožne, ki bi jih ta sporozum lahko predstavljal. Ključno je, da zagotovimo um, svoje, za spoštovanje svoje, svojih standardov, ne pa da jih zamenjamo z ameriškimi. Tu gre za vprašanje varnosti, ampak tudi za načelo spoštovanja evropskih državljanov. Njih pravzaprav predstavljamo tu. Eh, braniti moramo svoje zahteve v zvezi z javnim zdravjem in v zvezi s prehrano. In to javno, jo to jasno kaže, kakšne so meje med, različni, med tema dvema različnima prostoroma, med tema dvema različnima pravnima režimama, zato da bi preprečili kakršnakoli neravnovesja in pritiske in tensije. TTIP e ni neke vrste uvertura vizavi naših atlantskih partnerstv in neka ogromna uh, priložnost za naša podjetja, ampak še en jarm več, ki nas bo podredil globalizaciji. Prav tako moramo jasno sprijeti neke garancije, da bomo zagotovili spoštovanje naših standardov in da bomo lahko imeli možnost, da izključimo določena horizontalna poglavja iz pogajanj. Hvala. Najlepša hvala, gospa Melin. Eh, merci, Najlepša hvala, gospod predsednik. V 19. 19. stoletje je bilo stoletje železarske industrije, 20. stoletje je bilo stoletje kemijske industrije, 21. stoletje pa stoletje biotehnolo biotehnologije. In v tem kontekstu ugotavljam, da je ta sporozum TTIP izjemno pomemben v zvezi tudi s pristojnostmi, ki jih ima naš odbor. Po našem mnenju, ta sporozum je uprašljiv zaradi številnih eh, vprašanj. Je zelo nepregleden, prav tako je nepregledno, katera področja nameravamo urediti s tem sporozumom, zlasti glede hrane in glede javnega zdravja. Mi se pogosto a posteriori odzivamo na sprejem to vrstnih eh, sporozumov. Vemo, kakšne so prakse ZDA na področju trgovine in tako naprej in eh, zna se zgoditi, da bodo naši standardi zdaj zamenjani z standardi ZDA in to je zelo slabo. V imenu previdnostnega načela menimo, da se ne smemo pogajati o um, tem sporozumu kot takemu, ampak eh, o obstoju tega sporozuma, ne samo o določbah sporozuma. Menimo, da bi lahko prosto trgovino zagotovili brez problema, tudi brez prijeti tega sporozuma. Najlepša hvala. Zdaj pa želim dati besedo komisiji. Gospod Hoben, prosim, da odgovorite na ta vprašanja. Euh, ja, najlepša hvala, gospod predsednik. V imenu Evropske komisije bi vam želel pojasniti določene zadeve. Debata mislim, da je bila izjemno bogata. Mislim, da jasno kaže, kako um, zelo kompleksna so ta pogajanja. Ta pogajanja pa verjetno ne bodo še tako kmalo končana will uh, make a few. Naj uh, se odzovem na nekatere izmed pripomb, ki so jih podali poslanci. Najprej nekaj besed o preglednosti. Poslancem svetujem naj si ogledajo našo spletno stran v Generalnem direktoratu za trgovino, kjer smo objavili vsa pogajalska stališča komisije in pospremili smo jih z podatki, ki eh, pojasnjujejo, kakšni so naši cilji za posamezna področja in to v vseh jezikih. Takšna so bila navodila novega komisarja, naj damo na razpolago vse te informacije, zato da bo javnost oveščena o tem, kako potekajo pogajanja. Spominjam tudi na to, da je odbor in ta dobil dostop do konsolidiranih besedil, tudi poročevalec oziroma poročevalci za področja, za katera so pristojni. Tako da v tem smislu je preglednost zagotovljena in eh, še bolj si prizadevamo za krepitev preglednosti. Je pa ta preglednost brez precedensa. Nikoli prej se to ni zgodilo pri pogajanjih o mednarodnih sporazumih. O tem smo objavili tudi 150 stranski dokument, poročilo. Tam uh, lahko preberete, zakaj gre, lahko podate svoja mnenja v naslednji fazi notranje razprave s komisijo in svetom lahko izrazite svoje mnenje o tem, ali se vam instrument zdi smiseln ali ne. In potem bo odvisno od vaše odločitve in od vaše interakcije z komisijo, se bomo odločili o nadaljevanju pogajanj o posameznih poglavjih sporazuma za ZDA um, tudi ko gre za inštrument ISDS. Kar se tiče drugih področji, ki so v pristojnosti vašega odbora, vam lahko zagotovim, da TTIP ne bo ogrožal naših standardov zaščite. obe strani boste ostali suvereni pri sprejemanju zakonodaje in pri svoji pravici do sprejemanja zakonodaje. Enako velja tudi za prihodna pogajanja. Prav tako bomo na nekaterih področjih gospodarstva, družbe morali spoštovati tudi razlike, ki nas ločujejo. Vendar pa je pri trgovini, pri gospodarstvu pomembno predvsem to, da ustvarjamo možnosti, da znižamo naše stroške, da krepimo našo konkurenčnost na tak način, da nam bo omogočeno financirati te naše visoke standarde zaščite. Če torej pravite, da imamo visoke standarde okoljske zaščite, da imamo visoke standarde na področju označevanja izvora, standarde, ki ne obstajajo v Aziji in drugot, morate razumeti, da te standarde treba tudi financirati. In v Evropi je situacija takšna, da nimamo več fiskalnih instrumentov za to. Eden izmed redkih instrumentov, ki jih še imamo za financiranje teh standardov, je ravno liberalizacija trgovine lahko omogočimo izmenjavo tam, kjer to ne, ogrež, ne ogroža naših standardov zaščite in ravno to je namen sporazuma TTIP. Eh, ne bomo spreminjali riča, prav tako, kako tudi ZDA ne nameravajo sprejeti riča, z temi razlikami bomo pač morali živeti. Vendar pa lahko eh, tisti, ki določajo m, mm, kemijsko zakonodajo, sodelujejo zato, da identificirajo tiste substance, ki ogrožajo okolje ali človeško zdravje, lahko izmenjujejo informacije, lahko pripravljajo raziskave in na ta način se povečajo možnosti, da bomo nekako približali naše standarde. Še nekaj zadnjih pripomp v zvezi z peto točko. številni poslanci so omenjali to točko in pa povedal bom še nekaj besed o avtomobilih. Um, eden izmed poslancev je rekel, da tudi na drugih uh, področjih razvijamo standarde avtomobilske industrije. Res je, da moramo izkoristiti tehnične regulacije ICI, ki jih razvijajo v Ženevi. Uh, tukaj še nismo uskladili eh, sistema v ZDA in pa pri nas. Imamo zelo razvito avtomobilsko industrijo eh, v državah članicah v ZDA. In jasno je, da se ljudje ne počutijo manj varne, če vozi avtomobil v ZDA ali pa če ga vozijo v Evropski uniji. Je pa res, da naši standardi varnosti povzročajo nekatere dodatne stroške um, zaradi tega, ker nimamo usklajenih sistemov homologacije. Če tukaj obstajajo možnosti usklajevanja, um, bomo skušali ta področja usklajevati, ne bomo pa spreminjali naše zakonodaje, ko gre za izpušne plina ali pa kakšnih drugih eh, delov zakonodaje, ki imajo praviti za avtomobilsko industrijo. Kar se tiče varnosti prehrane, tukaj vam lahko zagotovim, da naše kmete prav tako skrbijo nekateri ukrepi v ZDA, kot eh, so zaskrbljeni zaradi določenih ukrepov tukaj pri nas, recimo zaradi ruskega embarga na jabolka in hruške. Eh, tu so se znižale cene, ker naših, naših jabolk in eh, hruške ne moremo prodati v Rusi in zato je pri nas na naših trgih upadla cena tem, na teh trgih. Enako velja za govedo, ker imamo prepoved uvoza iz Latinske Amerike zaradi BSE-ja in uh, oziroma prepoved uh, goveda iz, uh, govejega meza iz, mesa iz Irske in sedaj bomo prvič lahko začeli uvažati tudi to meso na naš trg. No, seveda pa ne bomo dovoljevali spodbojevalce v rasti v naših čredah, ne bomo dovoljevali določenih hormonov, ne bomo spreminjali osnovne zakonodaje uh, Eh, glede GSO-jev zaradi TTIP-ja. Torej, v vseh teh pogledih bomo ostali suvereni. To vam lahko zagotovim. Če želi kakšen poslanec še dodatne tehnične informacije, potem. Uh, vam je moje moštvo v komisiji na razpolago, lahko najdete naše naslove na spletni strani, lahko se obrnete na nas za vašimi vprašanji in vaše vprašanja bomo naslovili na pristojne strokovnjake v Evropski komisiji. Ne gre samo za generalni direktorat za uh, trgovino, uh, gre tudi za druga področja in eh, napotili vas bomo k pristojnim strokovnjakom. Upam, da vam bomo lahko pomagali, kajti želimo vam prisluhniti. V komisiji je pogalsko moštvo majhno in zato ne moremo široko komunicirati za javnostjo. Vemo, da nas tukaj čaka izziv. In eh, zato je pomembno, da pridobimo vaše zaupanje, zato da boste lahko vi vašim voljivcem pojasnili, zakaj gre pri tem sporazumu. Torej, vsi, ki želite dodatne informacije, se lahko obrnete na našo ekipo. In pa še točka pet v zvezi z energijo. Samo še to pa bom zaključil. Kakor veste, imamo omejitve za izvoz eh, tekoč, eh, tekočega utekočinjenega plina in pa plina v ZDA. Lahko pa zagotovim, da si tukaj tudi za, želimo prizadevati za um, spoštovanje uh, vseh pri nas veljavnih standardih, želimo pa odstraniti razne ovire v trgovini. Hvala lepa, besedo dajem še enkrat našemu prčevalcu. Eh, Hvala lepa, kratek bom. Zahvaljujem se vsem za prispevke in pripombe. To je bila zelo bogata razprava in pravzaprav me ne čudi, da je Judy Gerling moje poročilo razumela kot negativno. Dobro, mi dva veva, da se naša stališča pač razhajajo. spet drugi so rekli, da je odnos mojega poročila dogmatski do ZDA, da sem zelo kritičen do ZDA in uh, sam se s tem ne strinjam. V posebnem odstavku sem govoril o tem, da se moje poročilo opira na analizo komisarke Maštromove, ki je sama pripravila to analizo in je tam rekla, da nima smisla, da si na vsak način prizadevamo za doseganje dogovora tam, ker dogovor ni mogoč, recimo pri GSO-ju, pri Rej Goveda in tako naprej. tisti kolegi, ki pravijo, da sem popolnoma pristranski, nimajo prav. Potem številni kolegi so rekli, da moramo povdariti tudi naše zahteve in da ne smemo govoriti samo o tem, eh, česa ne želimo. Eh, Pripišen sem, da se vsi strinjamo s tem, da želimo zagotoviti varovanja naš, zdravja naših državljanov, da želimo ohraniti norme glede mm, varne prehrane. Eh, za vse te norme, za vse te standarde smo si morali v preteklosti zelo močno prizadevati in zato jih želimo sedaj ohraniti. Pri TTIP-u ne gre samo za trg gre tudi za spoštovanje pravil in norm. Ne more biti tako, da bi morali pri obstoječi zakonodaji ali pa pri uh, zakonodaji, ki jo bomo sprejemali v prihodnosti, spodkopavati naše norme. Veselim se pogajan, veselim se nadaljnih izmenjav stališ in upam, da bomo pripravili dobro poročilo. Hvala lepa. Rok za ložitev predlogov sprememb je 5. februarja ob 6. popovdne. Glasovali bomo 31. marca v odboru INTA 14. aprila in pa na plenarnem zasedanju maja. No, glede na to, da je bila razprava o TTIP-ju zelo dolga, moram reči, da bomo morali osmo točko prestaviti na sejo 29. januarja. Tako da bomo začeli razpravo v zvezi s točko 7. Besedo dajem poročevalcu gospodu Torvalcu. Okay. Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči. Naj vam povem, da se ta odlična naprava imenuje ura, minuto deli na 60 sekund. Nekateri izmed vas pa verjetno menite, da ena minuta pomeni več kot 200 sekund. No, kar se tiče mojega poročila. Tukaj gre za drugo obravnavo, zato so zadeve bolj uh, zapletene kot v prvi obravnavi. Začeti oziroma izhajati moramo iz tega, da želimo ohraniti stališče parlamenta iz prve obravnave. Če bi razprave začenjali na novo, bi to Eh, lahko pomenilo veliko problemov za predsednika. Potem bi morali spreminjati obseg in to bi ustvarjalo zmedo. Čeprav izhajati moramo iz prve obravnave. No, če se ne bomo uspeli sedaj dogovoriti v trialogih in v drugi obravnavi, eh, nas bo čakala sprava in to bo proces, ki ga ne bomo mogli eh, nadzorovati. Potem druga točka. Če se bomo uspeli dogovoriti o enotnem stališču za trialog, potem se moramo zavedati, da potrebujemo neke spodbude v pogajanjih, nekakšno vabo. Če ste prebrali moje poročilo, potem ste videli, na kak način sem ubesedil določene zadeve. zato da bi imeli to potrebno vabo. Prav tako moramo jasno zastaviti naše meje. No, to bo zanimivo, kaj ti uh, eh, naše rdeče linije imajo tukaj različne odtenke. Verjetno ste nekateri opazili tudi to, da sem zaenkrat uh, iz poročila izzev nekatera stališča iz prve obravnave. Tega nisem naredil zato, da bi vse skupaj samo kopirali. Ko govorimo o hierarhijah, moramo vedeti, da je to nekaj, kar se stalno spreminja. Hierarhija mora biti taka, da temelji na znanosti in da je tehnološko neutralna naj spregovorim o izzivih. Imamo neko vrzel med leti 2020 in 2030 in uh, slabša kot bo povezava tukaj, manj bomo imeli investicij. In potem imamo še program energetske unije, Na finskem obstaja rek, ki pravi, da na hrib najprej splezaš z ritjo naprej. In verjetno se to dogaja, ko eh, skušamo oblikovati naša stališča, ob tem želimo upoštevati še to, kaj pravi komisija in tako naprej. No, lahko pa vam zagotovim, da je ta proces zelo težaven, čeprav nisem sam tega poskusil. Kar se tiče dejavnikov ILUK, so tukaj mnenja v parlamentu zelo razdeljena in eh, komaj čakam, da dobim predloge sprememb v zvezi s tem. Potem vedno govorimo o tem, da je treba ohraniti naložbe v prihodnosti, moramo pa ohraniti tudi že obstoječe naložbe. Vključil sem nekatere točke iz stališča sveta, iz eh, spoštovanja do investitorjev, pa tudi zato, ker želimo svetu sporočiti, da želimo prava enakovredna pogajanja. Ehm, no in to, kar je minister povedal danes zjutraj, je pravzaprav spodbudno. No, potem smo upoštevali oziroma vključili tudi problem dvojnega izračuna. To seveda v nekaterih državah ni popularno, ampak ker se druge države spet eh, za to močno zauzemajo, bo tukaj težko doseči dogovor. No, e, imam pa tudi nekaj dobro, dobrih novic za vas. V prvem branju tehnologija še ni bila popolnoma zrela, sedaj pa je slika popolnoma drugačna, prišlo je do tehnološkega preboja. In e, sedaj bomo lahko resnično začeli investirati za prihodnost. Če ta dosje ne bo napredoval, potem eh, se bo industrija biogoril druge, tretje in četrte generacije preselila nekaj drugam in to bi bila katastrofa za Evropsko unijo. Potem izuzeli smo električne vlake. we have not uh, one of the big uh, discussion points so far has been um, uh, that O An, o prilogah še nismo kaj dosti razpravljali, prilog tudi nismo spremenili, želimo si, da bi bile tehnološko neutralne. Kot sem že povedal, smo obdržali stališče iz prve obravnave tudi pri nekaterih bolj spornih vprašanjih, ki vključujejo 2,5 minimum za napredna biogoriva, 6 odstotkov zgornje meje za konvencionalna biogoriva. Obdržali smo tudi dejavnike ILUK. Tako da nas tukaj čaka zanimiva razprava za poročevalce v senci. no, eh, dokument eh, iz prve obravnave sem skušal osvoboditi vse te božične, vsega tega božičnega okrasja, kaj ti božič je že mimo in upam, da bomo stališče v drugi obravnavi lahko sprejeli brez nepotrebnega okrasja. Eh, nekateri želijo v uvodne izjave zapisati ne vem kaj vse. samo zato, da so te uvodne izjave potem sami sebi namen in tega ne potrebujemo. Potem mislim, da nas čaka velik izjiv v luči cen nafte na svetovnem trgu. Zaradi cene nafte bodo tržne sile težko sedaj sprejeli in spodbujali biogoriva, tako da bomo tukaj v zvezi s tem morali ukrepati. No, toliko zaenkrat z moje strani. Z veseljem bom prisluhnil prispevkom kolegov in moram reči, da sem sam še vedno precej optimističen. Hvala lepa. Poročevalci v senci bodo sedaj dobili besedo. Prosim vas, da se držite časa za govor dve minuti. Gospod Filner. Hvala lepa. Nasplošno moram reči, da je bil izvoren predlog komisije zelo zapleten postopek izračuna za to, kako ugotoviti neposredno spremembo rabe zemlišč. In eh, dobro je, da želimo odstraniti konflikte med proizvodnjo hrane in biogoriv. Eh, da želimo rešiti problem dejavnikov ilug in tako naprej. V zvezi z prvim eh, branjem se še vedno sprašujemo, smo imeli prav ali ne in eh, mislim, da to vprašanje nima enoznačnega govora pri okolju. To, kar je gospod Torvalc omenil kot tehnološki preboj, se mi zdi, da ravno opozarja na nekatere izmed teh problemov, ki, s katerimi se še vedno soočamo. Uh, v zvezi z vsebino. Mislim, da ima gospod Torvalc prav, držati se moramo, skušati se moramo držati stališča iz prve obravnave, moramo pa spremljati tudi, kaj se dogaja v svetu. Če tega ne bomo naredili, potem tega dosega ne bomo rešili niti v sedanjem zakonodajnem mandatu nekaj besed v zvezi z dejavniki ilug. Mislim, da bi se lahko eh, bolje lotili problema, problemov gozdarstva in pa tega konflikta med proizvodnjo biogorju in hrane. Uh, mislim, da oglični izračun ni prav način za to, potem ta 2,5 odstotni cilj tukaj bi se razvil za nižji uh, in manj ambiciozen cilj, mogoče nič cela 2,5 se zdi zelo visoko, ko se o tem pogovarjam za voljivci. Potem zgornja meja, tukaj bo prav tako treba najti srednjo pot, verjetno bo končna številka nekje med 6 in 7, mogoče 6,5. Če bomo se tega lotili na napačen način, bomo na koncu podpirali fosilna goriva, ne pa biogoriva druge ali tretje generacije. Toliko z moje strani. Hvala lepa, predsednik. Sam bi se rad zahvalil poročevalcu Torvaldcu za odlično opravljeno delo. Čestitamo tudi za metodo, ki jo je izbral. Mislim, da ta predlog predstavlja pomemben korak naprej v tem dokumentu je zajetih precej stališč parlamenta, ki jih je leta izražal v zadnjih letih. Mi si seveda želimo, da bi dosegli dogovor s svetom. Predlog bomo podprli. Bomo pa seveda kot skupina besedilo obogatili s predlogi sprememb, ki naj bi pomagali pri doseganju ciljev, kot se omenjajo v besedilu. Se pravi, da bi imeli večjo pogajalsko težo v pogajanjih s svetom da bi prenehali s tem razkolom med goriv in hrano, spodbujati je treba trajnost in inovacije. Predlagali bomo 5,5 odstotkov za prak. Pomembno se nam zdi tudi, da omenimo obveznost pri izračunavanju ILOKO Bolj strogi bi morali biti pri merilih, ki so vezani na trajnost. Prekiniti je treba z javnim financiranjem biogorjev prejšnje generacije, kar zadevati pod cilje, pa se nam zdi dober predlog 2,5 odstotka seznam biogoriv, dopustnih biogoriv pa bi moral biti pregledan in jasen. Hvala. ECR, e Hvala, gospa Girling, za EKR. Um, also... Hvala lepa. Tudi sama mislim, da moramo poskrbeti za nekaj več gotovosti. Ta dosje nas spremlja že dolgo časa. In tisti, ki se z njim ukvarjamo od začetka, vemo, da vse udeležene strani, industrija eh, in drugi nujno želijo, da bi zaključili ta dosje. Potrebujemo nekaj, o čemer se bomo lahko pogajali in kjer bo možen dosje можно засечь и договор. Mislim, da potrebujemo okvir do leta 2030, potrebujemo to gotovo. Strinjam pa se tudi z eh, gospodom Fjellnerjem, ki uh, pravi, da je možno vzpostaviti ta okvir, ampak bo to težko. Spomnimo se na to, kako težko je bilo vzpostaviti prejšnji okvir. Če bi se preprosto vrnili k stališču parlamenta v odboru Envi, potem bi bila to izguba časa. Mislim, da bi morali pozabiti na dejavnike ilug, nič več jamsev kot prej nimamo, da bodo ti temeljili na dogovorenem modelu, katerega bi lahko vsi zaupali. Uh, mislim, da bi morali preprosto se odpovedati tem dejavnikom. Kar se tiče zgornje meje za konvencionalna biogoriva, če se prav spomnim, je ITRE tukaj želel 7,5 odstotno mejo, ENVI je želel 5,5 odstotno mejo in na koncu smo se dogovorili o šestih odstotkih. Jaz mislim, da bi morali više zastaviti to zgornjo mejo in v tem smislu bom tudi uložila predlog spremembe. Predlagala bom zgornjo mejo sedem odstotkov. Potem mislim, da bi morali um, pozabiti na dvojno štetje. To je prevara, javnost tega ne bi razumela, če bi to razumela, pa bi mislila, da tukaj nekako mešamo meglo. Potem želim eh, zavezujoč cilj za napredna biogoriva, ampak ta cilj mora biti realističen. 2,5 odstotkov mi je všeč, to je ambiciozna, ampak mislim, da to ni v tem trenutku dosegljivo, tako da si moramo eh, tukaj eh, ta delež zastaviti nekoliko niže. Hvala lepa, zaguja gospa Konečna. Děkuji, také <clears throat> mě dovolte moc poděkovat zpravodaji, protože. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu. Ta zadeva je izredno sporna in poročevalec je moral odpraviti zelo težko delo. Po včerajšnjem sestanku med poročevalci v senci in poročevalcem je jasno, da vsi želimo dogovor, ampak potem je seveda vse skupaj odvisno tudi od komisije in sveta. Vemo, da so nekatere države članice blokirale razpravo v svetu. Zato pozdravljam to idejo, da skušamo doseči dogovor tukaj med, vse tukaj med nami. No, um, še vedno imamo nekatere pomisleke glede zavezujočega cilja eh, na področju naprednih biogoriv. Tukaj potrebujemo zavezujoč cilj. Čeprav nekatere države članice sploh ne uporabljajo nobenih naprednih biogoriv. To bi moralo postati obvezno do leta 2020 in to se mi zdi zelo kratko časovno obdobje. Morda bi to bilo prav, ampak če bomo to zahtevali od držav članic, bo to sprožilo samo še več spornih razprav, ki smo jih videli že v preteklosti. Videti moramo, ali smo sposobni izpolniti to zavezo, eh, ali lahko sprejmemo to zavezo, potem pa bomo določali zgorne meje. Potem v zvezi z dejavniki ILUK. Nekatere udeležene strani so mi predstavili zelo raznolike načine za izračun dejavnikov ILUK in zdi se mi, da tukaj, samo, eh, da tukaj ustvarjamo več problemov kot rešitev. Mislim, da se ne bomo mogli dogovoriti o tem, kako izračunati dejavnike ILUK. Pripravila sem nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem, ampak če kompromis ne bo možen, bom predlagala, da se vrnemo temu sistemu, ki smo ga imeli v preteklosti, ne pa, da se dogovarjamo o nekem novem sistemu, ki ga na koncu ne bo nišče podprl. Ja. Hvala lepa, Baz Ajkhu, za zelene dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa Nilsu za vse opravljeno delo, hvala lepa tudi za vse konstruktivne sestanke, ki so potekali med sporočevalci v senci do sedaj. To je predpogoj, če želimo kot parlament doseči dogovor, potem pa se bomo lotili še zanimivih pogajanj s svetom. Ta pogajanja bodo zanimiva, ampak tisto, na kar bi morali vse opomniti, je, da je bis bistvo tega predloga to, da se odpravijo negativni učinki trenutnih biogoriv. Nekateri pravijo, da se že zelo dolgo pogovarjamo o tem, ampak neki lobisti naj bi želeli usiliti ta model, ker želijo povečati svoj tržni delež pri biogorivih in tako naprej. Ko smo se začeli pogovarjati o tem, bomo vedeli, smo vedeli, da obstajajo negativni učinki biogoriv. Komisija je zadevo preverila, pripravila nov predlog, vse skupaj je trajalo predolgo v komisiji, v parlamentu in tudi v svetu, se pravi, vse skupaj je trajalo nekoliko predolgo, ampak odprta vprašanja ostajajo, niso izginila, zato ker smo se mi tako dolgo o tem pogovarjali. Problemi še vedno obstajajo. Mislim, da bi morali omejiti biogoriva prve generacije, ta so napovedovali kot biogoriva prve generacije, potem bo začela veljati nova generacija, da je šlo skolj za prvi korak. In ta prvi korak se sploh še ni zgodil, kar pomeni, da je cilj desetih odstotkov vse bolj uporabljen za prvo generacijo, ne prehaja do prehoda na novo tehnologijo. Tudi iluka se je treba lotiti, ne zgolj pragov. Ljudje pravijo, ja, pa saj o tem se že tako dolgo pogovarjamo, da je vse skupaj že brez veze. Pri dejavnikih iluka sicer lahko zaprete oči, pogledate strankam pa stran, ampak v realnem svetu iluk ne izgine. Še zadnja pripomba, kaj se bo zgodilo po letu 2020. Če naj bi zadeve delali nekoliko bolj poenostavljeno, ne vem, Evropa ima dve uredbi za promet. Ena uredba opredeljuje cilj, končni, osrednji cilj, se pravi, da se zmanjšajo emisije toplogrednih plinov. V drugi uredbi pa se osredotočamo na instrumente, to je uredba o obnovljivih virih. Direktiva o kakovosti goriva je pomembna, kajti s tem bomo zmanjšali emisije toplogrednih plinov. Če se bomo ozirali v obdobje po 2020, se moramo lotiti tudi teh vprašanj, ne pa da postavljamo zgolj nefleksibilne cilje, kot smo jih nastavili do leta 2020. Hvala lepa, gospod Peticini. Hvala lepa, predsedujoči. Mi smo že povedali poročevalcu, da pozitivno gledamo na ta predlog. Po našem mnenju se s tem izboljša stališče sveta. Celo bolj ambiciozno bo skupaj Zmanjšali naj bi uporabo biogoriv prve generacije, predvsem zaradi družbenega učinka, to je prvi cilj. Posledica vsega skupaj pa je, da moramo spodbuditi uporabo biogoriv druge generacije. 2,5 odstotkov to je minimalni cilj, s katerim se strinjamo. Vendar naj povem, da tudi tu obstajajo tveganja. To smo že večkrat povedali, pa naj še enkrat ponovim. Obstaja tveganje pri naprimer opredeljevanju, koliko je bilo porabljene živalske maščobe, naprimer. Potem, kaj je z kontaminacijo pri uporabi olja druge generacije, živalskega olja in tako dalje. Ali se bo to olje uporabljalo potem na novo predelano v prometnem sektorju kaj se dogaja z lesnimi odpadki, ki se jih uporablja v papirni industriji in tudi v pohištveni industriji. Kaj je z živalsko maščobo, naprimer. Potem so tu občinski odpadki, ki naj bi jih uporabljali za izdelavo biogoriv. Ne vem, ali bomo s tem izpolnili cilje na področju odpadkov. Prišlo bo do kaskadnega učinka in se z nami, ki so polni teh novih snovi, ne bodo koristili konkurenčnosti, prišlo bodo nelojalne konkurence. Strinjamo se z omejitvijo šestih odstotkov pri konvencionalnih biogorivih, to predlaga poročevalec. Ta omejitev bi morala veljati tudi pri direktivi o kakovosti goriv in ne zgolj pri direktivi o obnuljivih virih energije. Strinjamo se, da bi morali spodbujati raziskave, tudi ko gre za metodo za izračun iloka, predstaviti bi morali predloge v luči novih znanstvenih dognanj. Strinjamo se, da bi moral seznam v prilogi 9 biti odprt, gre za seznam snovi. Komisija je tista, ki bi ga morala posodabljati skladno z znanstvenim in tehnološkim napredkom. Sem zaključil. Tako, hvala. No. Bom kasneje še kaj dodal maintenant no, à passer. Hvala lepa. Gospod Delaje, za minuto. Hvala, gospod predsedojoči. Bom skušala biti hitra, vendar ne prehitra. O tej zadevi se pogovarjamo že zelo dolgo. Dobro bi bilo, če bi razpravo zaključili, ker potrebujemo jasen, stabilen okvir za različne panoge. Potrebujemo varnost, potrebujemo pravno stabilnost zato da bi spodbudili tudi naložbe. Dosje je res kompleksen, številni izzivi se pojavljajo, naprimer ta konkurenčnost med pridelavo hrane in biogorivi. Potem je tu še predlog, da bi zmanjšali emisije toplogrednih plinov. Ta predlog je uravnotežen. Mislim, da ne bi smeli kaznovati niti kmetov, niti industrijskega sektorja, ki so že veliko vložili v to, ne moremo na sredi poti spremeniti celotne politike. Storiti je treba korak naprej. Omejiti je treba naložbe v biogoriva prve generacije, podpirati je treba biogoriva druge generacije. Potem je tu še uporaba rabe zemlišč. Mislim, da bi morali pri rabi zemlišč poskrbeti predvsem za to, da ne bo kakorkoli prizadeta pridelava hrane. Pri biogorivih druge generacije pa moramo prak postaviti na realni ravni. Še zadnja pripomba, predsedujoči, eno vprašanje. Dejavniki ilok. Tu je potekalo kar nekaj razprav in uh, ne vem, ali se je karkoli preneslo v zakonodajo. Mislim, da bi morali nadaljevati z raziskavami, poskrbeti tudi za poročanje, če zadnja tehnična pripomba pri predlogih sprememb. Koliko manevrskega prostora imamo? Ali gre tu za strogo drugo branje ali obstaja še kaj? Manevrskega prostora. Hvala, gospod Balas, hvala lepa, gospod predsedujoči. Ena pripomba, eno vprašanje. Najprej, kar zadeva dejavnike ilok. V nasprotju s tem, kar smo slišali, se mi zdi, da je to poročilo dobro tudi v tem pogledu in ga je treba podpreti. Razprava se nikakor ne uspe prenesti v zakonodajno delo. Nikoli se ne bomo morali zedin, mogli zediniti s tistimi, ki imajo enostavno popolnoma drugačno mnenje glede tega. Tako da je to poročilo dobro. Še eno vprašanje biogoriva, napredna biogoriva. Ali je danes možno razlikovati med naprednimi biogorivi, ki nastanejo iz odpadkov in tistimi, ki nastanejo iz goriv prve generacije? Ali bomo zmogli razlikovati med enimi in drugimi? Če ne, bomo zgolj problem predstavili na drugačen način, čeprav bo šlo za isto zadevo. Hvala. Hvala, gospa Grostet. No, Hvala lepa, zelo na hitro, treba je najti ravnotežje med naložbeniki, torej kmeti, ki so že opravili določene naložbe in tem, da ne bomo zaradi pridelave oziroma proizvodnje biogoriv škodovali pridelavi hrane poslati je treba jasno sporočilo tudi glede naložb v nova biogoriva. Dejavniki ELUK trenutna metoda za izračun je znanstveno neutemeljena in tudi nezanesljiva. Pravite, da moramo spodbujati napredna biogoriva, da bi pa vseeno morali imeti manjši delež običajnih biogoriv. Podpiram poročevalca, ki predlaga, da.

Ja. Ich mach weiter, oder? Izim se žare, ja, prej mi se Peter. Gospod Jar, izvolite, potem pa gospod Peter Leno, minuto imate. Imam jaz Peter, bi prej to ignalno govorim, entschuldigung. <laughs> also, ja, se imenujem Peter, zato sem napačno razumel. Torej, dvojno izračunavanje pomeni tudi manj proizvodnje, drugič moramo tudi ponuditi perspektivo po letu 2020 in glede ilug dejavnikov moram povedati da je to sicer znanstveno uredna metoda, ne zdrži pa prakse. Če imate recimo kmetijo, ki proizvaja olno repico, potem ima dva različna načina za proizvodnjo biogoriv ali pa za kaj drugega, se pravi, ti iluk faktorje bi morali vreči ven. Peter und Peterle. <laughs> Ja. Torej, delamo vajo iz kompleksnosti, ehm, hkrati moramo biti sposobni korigirati eh, našo politiko, po drugi strani pa moramo biti zelo konsistentni. Jaz si želim konsistentnosti tako glede pogojev za investitorje, eh, ki si ne želijo nestabilnih eh, pogojev, pa tudi glede okoljevarstvenih, energetskih in tehnoloških eh, ciljev. Veseli me, kar sem danes slišal o tehnologiji. In jaz se želim pristopa, ki bo ovrednotil in izkoristil proizvodni potencial držav članic in ne bo potiskal investitorjev in prepotrebnih delovnih mest izven Evropske zveze, eh, pa še z vprašljivimi posledicami na okolje opozarjam na neizkoriščene potencijale rodovitne zemlje vsaj v srednji in vzhodni Evropi. Več površin za energetski namen ne pomeni nujno zmanjšanje tradicionalne rabe kmetijskih eh, površin. Naša ambicija bi morala biti, da si pokrijemo potrebe po geogorivih iz naših lastnih osnov. Hvala. Merci, Hvala, gospod Žip. Hvala lepa, gospod predsedujoči najprej naj povem, da zakonodaja o biogorivih ni nekaj starega, prav kar smo jo pravzaprav sprejeli. Zavedati se moramo tudi tega, da je v novih državah članicah vse skupaj povezano tudi z odločitvami glede naložb. Številne naložbe so se že izvršile. Podjetje in podjetniki nas sedaj sprašujejo, ali smo predvidljivi kot evropski zakonodajalci ali ne. Oni so naprimer uložili svoj denar v to področje, najeli posojila ali pa so morda izkoristili evropsko podporo. Gospod Jar je prej govoril tudi o tem, da so se deleži nekoliko spremenili, naprimer, ko gre za gojenje sladkorne pese kar zadeva rodovitno zemljo, to smo ponekod odpravili in na mesto sladkorne pese sedaj gojimo oljno repico. Zaradi tega se spreminjajo tudi kmetijski vzorci. Upam, da bomo zagotovili večje ravnoteže. Še vedno žitarice predstavljajo nekje 80 odstotkov. Zaradi oljne repice je prišlo do nekoliko spremenjenega ravnotežja. Polska uvozi 2 milijona ton sojnega prahu, naprimer. Za vsak hektar oljne repice imamo na voljo 2,5 tone krme za goriva oziroma krme za živino, lahko pa to krmo uporabljamo tudi za proizvodnjo biogoriv. Pomembno je tudi, da storimo več na področju pogozdavanja kaj se dogaja z uvozom palmovega olja iz Indonezije. Potrebujemo trgovinske instrumente. Hvala lepa. Euh, Hvala lepa. Hvala lepa vsem. Tolmači so bili tako prijazni, da so delali 15 minut dlje, sedaj pa nas bodo zapustili. Dogovorili smo se, da bodo ostali z nami do 15 do enih, tako da tolmači se poslavljajo, predstavniki komisije pa bodo govorili v angliščini. Thank you. Uh...